Dear colleagues, I think we will start the meeting because we have also some points. Spoštovani kolegi, imamo dnevni red, ki zahteva veliko razprav, zato ne moremo več čakati. Rada bi pozdravila vse in vas spomnila, da ob pol enajstih glasujemo. Torej, vsi tisti, ki ste pozabili glasovalne kartice, jih lahko greste iskati. Zdaj pa bi začeli sejo, najlepša hvala. Začenjamo z drugo točko na dnevnem redu, sprejetje dnevnega reda. Imamo eno spremembo in to je, da predstavimo poročilo gospoda Luhana, torej doseganje teritorijalne socialne in gospodarske kohezije. Nismo namreč dobili prevoda petih predlogov sprememb, ki do 9. julija. Zato danes ne moremo glasovati in poročevalec je prosil, da preložimo glasovanje na september, 27. 28. septembra, ko bomo zasedali. Če nima nihče proti, lahko dnevni red sprejmemo. Kot ponavadi se sejo prenaša po svetovnem spletu. Sedaj gremo na tretjo točko. Na njim redu sprejetje zapisnika naše seje 2. in 3. junija. Zapisnik smo razdelili. In zapisnik bo sprejet, če ne bo nobenih pripomb na današnjo sezre. Pa četrta točka na njem redu, sporočila predsednika. Danes bi morala biti z nami delegacija z Mačarske. Aha, tukaj so, to je zelo dobro in zelo pomembno. Prvič so namreč z nami. Prisrčno bi jih pozdravila. Imamo ministra za nacionalni razvoj, gospod Feredži, gospod Čaba Geleni, osebni sekretar gospoda ministra. Pozdravljeni. gospe Andreje Hanzeroš ni tukaj. A, je tukaj. Pozdravljeni. Je direktorica oddelka na ministerstvu in gospod Kovač, ki je državni sekretar. Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Če želite sodelovati v razpravi, ste seveda dobrodošli, da to storite. Potem imamo še eno sporočilo. Imeli smo sestanek koordinatorjev v Štrasburu. Koordinatorji so se odločili, da predlagajo naslednje. To je, da odbor predla, da uloži ustno vprašanje o smernicah regionalne politike komisiji. In to bomo storili na prvem zasedanju oktobra in potem še, eno, še ena odločitev, to je, da bomo za konec razprave imeli resolucijo septembra, 6. septembra. Sekretarjat poslal osnutek resolucije, ki bo vseboval stališče glede prihodnosti regionalne politike 27. in 28. septembra, pa bomo glasovali o tej resoluciji. Potem imamo drugo ustno vprašanje, gre za politiko glede stanovanj, torej stanovansko politiko. Koordinatorji so se dogovorili o besedilu obeh vprašanj. Besedilo smo poslali vsem članom tega odbora. Razpravljali smo tudi o mnenjih ki jih pripravlja naš odbor. Prvo mnenje je o finančni uredbi v zvezi z splošnim proračunom Evropske unije. Mnenje bo pripravila skupina EPP in mi osebe še ne poznamo. Aha, Jan Olbricht bo to Potem imamo mnenje o Evropski strategiji za Črnomorje. Skupina socialistov in demokratov je predlagala gospoda Viktorja Spnaboba. Potem pa imamo mnenje o merjenju napredka v svetu, ki se spremenja. Gospod Jean-Paul Bese bo pripravljalec mnenja. Če se člani odbora strinjajo in potem to sprejeti. Na seji koordinatorjev smo se pogovarjali tudi o ustanoviti posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za Evropsko unijo po letu 2013. Ta odbor se bo imenoval ŠUR s kraticami. Ta odbor se je že sestavil. 98 oseb bo sodelovalo, iz našega odbora jih je 17. Torej, močno smo zastopani in upam, da bodo vsi kolegi zelo aktivni v tem odboru. Ta začasni odbor bo pripravil stališče Evropskega parlamenta o najpomembnejših vprašanjih za obdobje po letu 2013 koordinatorji bomo razpravljali tudi o tem, kako bomo povezovali naše mnenje, z, naše delo z delom tega odbora in kako bomo potem spremljali delo tega odbora. S tem smo zaključili četrto točko na dnevnem redu. Včeraj je bil z nami že Rudi Demot, misijski predsednik Valonske regije francoske skupnosti Belgije, je predsedujoči svetu pristojen za našo politiko v naslednjih šestih mesecih. Zelo sem zadovoljna, da ste lahko tudi z nami danes in da predstavite delo predsedstva na tem področju. Prem vam dam besedo bi rada izrazila tudi naše upanje, da bodo vaši predstavniki sodelovali na naših sejah. Gre namreč za zelo pomembno fazo, zadnjo fazo pripravljanja našega dela za obdobje po letu 2013. Sedaj vam predajam besedo. Izvolite. Merci,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 Eh, komisarjev regionalne politike, kjer ste tudi vi prisotni. Ministri regionalne politike so že večkrat eh, eh, razpravljali o tej temi. Um, enkrat v Marijanske lazne uh, med češkom predsedovanjem in pred kratkim tudi v Saragosi pod španskim predsedovanjem. Evropski svet je tudi, raz, tudi razmišljal o tem uh, marca preteklega leta in je določil, da eh, kohezijska politika mora vstopiti v strategijo Evropa 2020. 14. junija, pre, preteklega 14. junija svet je tudi sprejel uh, zaključke o strateški, v svojem strateškem poročilu 2010 o programih za 2007-2013. 14. in 15. aprila člani eh, obdvora regiji so sprejeli tudi poročilo o Nemcu, eh, Nemca Mikaela Schneiderja o prihodnosti kohezijske politike. In tudi vi, eh, gospe in gospodje, eh, poslanci, ste že veliko mesecev eh, razpravljali in razmišljali zelo poglobljeno o tem. In ste tudi sprejeli eh, resolucijo oziroma prispevali prejšnji teden o eh, Eh, eh, torej prispevek regionalne politike Evropske unije v boju proti gospodarski in finančni krizi, še predvsem v okviru eh, cilja 2. Bom zelo natančno prebral stališča, ki jih boste sprejeli o kohezijski politiki. Ali naj bo to v okviru komisije, sveta, parlamenta v samih prestolnicah ali regijah, je deja, dejstvo je res, da vsak, no-, vsak od nas razmišlja, analizira in tudi v, riše, kaj naj bi, bili, bi bile črte te politike. Peto, m, poročilo o politkoheziji eh, bo seveda eh, prispevalo k temu, da bomo začeli o tem temi zelo živo razpravljati. Vendar ne gre samo za časovni razpored. Kohezijska politika je predvsem eh, politika, ki je v v okviru, raznih, v okviru pogodb in ima zato tudi legitimnost. Pred, belijsko predsedstvo uh, eh, za njih je to, da bo politika bistvena za ust, um, graditev uravnotežene Evrope. To je res v okviru ekonomskega in socialnega stanja, čeprav še nismo eh, končali, nismo uspeli končati, eh, zaključiti krizo in seveda mm, zelo usodne posledice pri tem stari eh, torej strategija 2020 v teme komisije tudi določila, kako je kriza eh, pokazala tudi strukturne neslabosti v evropskem gospodarstvu. Strukturni eh, skladi so zelo pomemben činitelj rasti, tako za regije, za ozemlja, za mesta v Evropi. Pomojenik ima tudi ta učinek vzvoda in omogoča uh, določena orodja, strukturna orodja, ki proizvajajo zelo učinkovite uh, učinke na dolg, dolgoročne učinke pri razvoju gospodarstva in pri ustvarjanju zaposlitev. Uh, Poleg tega, ali ni bila tudi to instrument, ki je pomemben tudi za poglabljanje notranjega trga. Kaj naj rečem v zvezi z, v okviru strategije Evrope 2020? Rad bi vam povedal, da ta strategija dejansko potrebuje kohezijsko politiko in eh, strukturni skladi so tu uh, imperativni instrumenti te strategije Evrope 2020. Za belgijsko predsedovanje je torej zelo pomembno, zelo zaželjeno, da bi eh, zmožnost delovanja Evropske unije skozi strukturne sklade, da bi se to nadaljevalo in da bi se celo ojačalo. Kohezi, politika kohezije, torej kohezijska politika je zelo pomemben vektor in podporni, podpora za razvoj, eh, regionalni razvoj v celotni Evropski uniji. In to je, e, ta politika za Evropo je v bistvu tudi ena glavnih prioritet našega e, programa, programa belgijskega predsedovanja. In e, mi začenjamo in nadaljujemo to delo z najboljšimi željami in nadaljujemo delo od prejšnjih predsedovanj in predvsem tudi nadaljujemo delo, ki ga je opravilo špansko predsedovanje in Evropski parlament. Mislim, tu imam v mislih predvsem razne predloge, zakonodajne predloge in splošna pravila in tudi, feder, o, o, tudi eh, da bi eh, skrajšali oziroma da bi, raz, eh, da bi upoštevali tudi FEDER. Evropska unija potrebuje to ekonomsko politiko in če da, to je vprašanje, torej zato bi se mi. Uh, zato bomo, to bomo tudi mi eh, delovali v tem smislu, kako to uresničiti. In predlagamo državam članicam, da razmišljajo v dveh, smer, dveh smerih. Prva smer je, tematske prednosti um, in v zvezi z Evropsko strategijo 2020. Torej gre za skupino tem in videti, kateri imajo prednost in kakšni so cilji, cilje moramo tu doseči. Razmišljati moramo tudi način, kako organizirati vse te teme. V tem smislu bomo delali tudi na podmetodologiji partnerstva skupaj s komisijo in z strateškimi cilji. Postavili si bomo tudi vprašanje členjene drugih politik instrumentov. Analizirali bomo tudi prednost eh, različnih eh, načinov intervencijskih eh, modelov in tudi potrebo po regionalnih in lokalnih akterjih in tudi vlogo, ki imajo ti akterji v politikah. Reagirali bomo tudi na, koh, na to, da bi obdržali koherenco v, znotraj eh, strukturnih eh, skladov, ekonomskim in socialnim skladom in FEDER. Druga smernica, o kateri moramo razmišljati, je tudi usmerjenost, geografska usmerjenost kohezijske politike. Tu se postavlja vprašanje eh, regionalne konkurenčnosti in tudi zaposlovanja in eh, kot en od komplementarnih ciljev konvergence. Eh, in če to obdržimo, na kakšen način, za katere regije in kako. Skupaj s tem bomo, bomo obravnavali tudi problematiko členjenja med kohezijo in regionalno konkurenčnostjo in nasplošno tudi tranzitni regim, režim in različne oblike pomoči skupnosti v smislu eh, razvoja in uh, uspešnosti regij. Belgijsko predsedstvo bo, bo se, ukvarjalo, se bo ukvarjalo tudi z drugimi vprašanji, ki so povezane z arhitekturo kohezijske politike, kot recimo urbane regije. Bomo videli, kako nam ta koncept teritorijalne kohezije lahko pomaga pri tem. Eh, mislim predvsem na pristop do eh, storitev, o katerih ste tudi včeraj govorili. Vse to, vse v tem bomo razpravljali še predvsem eh, na neformalnem srečanju ministrov za kohezijsko politiko, ki se bo odvijalo 22. in 23. novembra 2010 v Liježu, kamor sem tudi že povabil vašo predsednico, madam gospod Hibner. Veliko, to, ko sem že prej povedal, um, na začetku, v vodu, bom zelo bom zadovoljstvom prišel sem in vam tudi vse eh, razložil. Razvoj teritorijalnega sodelovanja je tudi vprašanje, o katerem velja razmišljati. Gre tudi za vprašanje makroregij in eh, to je tudi vprašanje, o katerim bo eh, decembra predlagal v svetu za strategijo Donave. Vse te, vsa ta tematska področja bomo, bolj natančno, tem eh, bomo razpravljali bolj natančno tudi na konferenci na najvišji ravni eh, o teritorijalni ozemljski sodelovanju, ki ga bo organiziralo Bezijsko predsedovanje 30. septembra in 1. oktobra v turne. Gospa predsednica, gospe in gospodje, poslanci, končujem svoje. Uh, uh, Eh, svoj, eh, svoje izlaganje na ta način, da vam razložim, da sem vam vedno eh, na razpolago in, in menim, da je naša želja, da bi uspodbudili dialog. In belgijsko predsedovanje je tudi ne, element, ki naj bi tak dialog tudi omogočal. Se vam zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa. Oh, yes. Sedaj pa odpiram razpravo. Gospod Van Nistelrooy, prvi. Gospa predsednica, najlepša hvala. Včeraj popovdne smo imeli razpravo z nacionalnimi parlamenti in pogovarjali smo se o tem, kako lahko sodelujemo v okviru tega odbora. Belgija je država, ki ima največ izkušenj z vlado na več ravneh in to je zelo koristno. Govorili ste o tem, kako zelo pomembna je politika za teritorijalno kohezijo. Da bi to postalo bolj konkretno, smo želeli k tem pritegniti tudi regije in lokalne skupnosti. V Lizbonski agendi smo preveč bremena naložili komisiji in državam članicam. Potem pa smo uvideli, da so regije tiste, ki lahko najbolje pokrivajo to. 70 odstotkov industrijskih naložb se odvija v regijah. Znotraj strategije 2020 smo govorili tudi o teritorijalnem paktu z regijami in z državami To idejo smo potem poslali gospodu Barosu in gospodu Van Rompuyju. Odziv je bil zelo pozitiven. Vsi imajo pač svoje lastne strukture v svojih upravah, v državah članicah. Zelo dobro bi bilo, da v petletnih programih piše, da se vse države članice zavežejo k temu, da bodo to izvajali v regijah. Na začetku tega mandata bi morali premisliti o tem, da bi sprožili takšno sodelovanje z regijami. Govorili smo o najpomembnejših politikah, imeli smo zelo dobre razprave z upravami na regionalni ravni. S tem smo govorili tudi na plenarnem zasedanju, imamo tudi vprašanje energetske učinkovitosti kamor smo uložili veliko sredstev. Ko govorimo o obnovljivih virih, o CO2 in o schemi trgovanja z emisijami, je treba poiskati rešitev. Mogoče bi vi lahko postali naš zagovornik pri teh vprašanjih. Gospa Hibner je dejala, da bomo razpravljali o najpomembnejših vprašanjih in o našem vidiku kohezije v prihodnosti. Zanima me, če se zavedate tega, če boste ta vprašanja odprli tudi v neuradnih forumih na ministerski ravni? V našem odboru je tradicija, da na neuradna srečanja pošljemo nekaj naših članov. To se je zgodilo v času španskega predsedovanja, stvar je zelo dobro potekala. Zelo dobro bi bilo, če bi lahko močneje sodelovali. Gospa Šrter, prosim. Ja, dank. Um, ich... Najlepša hvala. Z velikim zanimanjem. sem slišala vaše mnenje o nadaljem razvoju strukturnih skladov z geografskega vidika. Tukaj obstaja zelo pomembno vprašanje, katera regija, zaradi katerega razloga spada pod kateri cilj. V Evropski uniji imamo načelo, da je treba tukaj upoštevati BDP, Potem pa smo postavili pod vprašaj to zaradi poročila Štiglic in če je treba tukaj gledati tudi druge, upoštevati druge kriterije povezane z BDP-jem in da bi bolj natančno opisovali regije. naprimer neka regija lahko presega 75 odstotkov evropskega povprečja, vendar pa tam vlada zelo močna nezaposlenost. In kako vi gledate na ta vprašanja eh, v vašem predsedstvu? Še eno vprašanje, gospod Alfonsi. Hvala, eh, gospa predsednica. E, to, kar je rekla Elizabet, naša skupina eh, meni, da ta kriterij naj bi spremljal druge kriterije pri, ocenjev, pri presoji eh, politike in predvsem, da bi se borili proti pregrevanju, klimatskem pregrevanju in kaj mislite vi, če bi vzpostavili po regijah? ne samo eh, kriteriji po, eh, po prebivalcu, temveč eh, po regijah, ki so lahko različne. Recimo, če svoja, moja regija, recimo, recimo koliko CO2 -ja pride tu, je zelo pomembno. Druge ki imajo, uh, imajo drugačne druge kriterije, recimo, odvisno od energije, ki jo uporabljajo. Mislim, da je zelo pomembno, da vemo, kakšna je um, tu statistika, da bi razumeli oziroma da bi spodbudili politiko, ki bi dajali konkretne uh, odgovore in rezultate. To je vprašanje. Uh, tako da bi bili kriteriji, kriteriji bolj popolni. Uh,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 najprej bi se njem obrnil, eh, kajti on je eh, vprašal o, o konkretnem eh, posredovanju oziroma konkretnem delovanju mest in regij v zvezi s to strategijo. Jaz sem prepolnoma prepričan, da strategijo, ki bi jo lahko razvili na evropski ravni, ne bo uspešna, če ne bo javno postavila uh, kriterijev uh, pri eh, uresničevanju te politike na, glede na regije eh, in glede na mesta. Mm, torej, ne moremo se ukvarjati samo z abstraktnimi kriterijami, temveč morajo in slediti tudi praktični del. V okviru eh, tega razvoja vemo, da kohezija ima tudi bistven element, to je tudi uh, volja, da bi konkretno uresničili strateške politike. Se strinjam uh, s načelom, ki je Eh, z načelom, ki imamo tu. Torej imamo več spodbud, ki jih lahko uresničimo oziroma ki jih lahko predstavimo in ki v okviru um, evropske politike morda niso dovolj razširile tudi uh, sodelovanje, participacijo. Uh, v tem smislu vam lahko povem, da menim, da je v tej skupini, torej velika večina, ki lahko odloča in bi lahko bili tudi ambasadori te eh, voluntaristične participacije in da bi to bilo na vseh ravneh. Lahko vam povem, eh, da kar se tiče Belgije, Belgija ima, je uresničala oziroma je uvedla mehanizem, kjer vse federativne enote eh, uh, paralelno, usporedno uh, eh, uresničujejo strategijo dva, Belgije, belgijsko strategijo 2020 z predvsej strogim monitoringom. Septembra bomo, pri, bomo imeli pripravljene vse elemente, ki bodo določili uh, obliko delovanja. Seveda ni to perfektn primer, poznamo kakovosti naše lasne države, vendar ta skromnost nas eh, pele k temu, da, da, eh, se še, da napišemo oziroma da sprememo še več rezolucij v okviru evropske strategije. Torej, eh, mi bomo razpravljali o tem, tej temi in bomo imeli od te zadevi tudi debato, razpravo. Drugo vprašanje, vprašanje, drugi dve vprašanji, gospa Šrepter in gospod Alfonsi. Dejansko imamo danes, je pred, danes, pred nami danes nekaj več vprašanj, ne dvomom reče, re, eh, bom rekel vprašanje glede razvoja, ekono, gospodarskega razvoja in kako ga povečati ali eh, faktor eh, bruto proizvod je nekaj, kar je pomembno, tako da je to lahko zadovoljivo za vse. Vprašanje in odgovor je eh, nekaj, o čemer moramo razmišljati. Moramo razmišljati še o drugim, drugih dejavnikih. Ne bom govoril o makroekonomski teoriji. Če pa nam danes eh, govorite o gospodu Sen, ki je tudi no, Nobelov nagrajenec ekonomije, ki je govoril, govori tudi o alternativnih možnostih, potem mo, lahko povem samo to, da imamo eh, interes in to, da je v naše dobro, da razširimo to, an, ta analitični spektr tu je seveda vprašanje CO2. -ja. Ni to e, samo vprašanje eno od, eno od elementov, e, do, zadovoljiv element, vendar je prav gotovo eden od tistih, ki ga moramo upoštevati. Drugi so. E, Drugi morajo upoštevati druge situacije, ki so zelo matizirane, uh, njansirane, recimo um, ali tema, o kateri moramo razmišljati, vsa, ali, zakaj o, razmišljamo, o, o, zakaj odpiramo raz, nova razmišljanja. Tu nam ni še popolnoma ja, jasno, ko ste e, o, 74% in ko, se, in ko ste že na 75%, eh, 76% ali, je, ali, ste, ali ste to razmišljali zato, ker ste presegli prak ali zato, ko smo mm, presegli ta prak, ali je vse rečeno, ali so zadeve sedaj urejene ali ne. Seveda to predstavlja nek bolj karikiran način, zato da bi lahko skupaj zaključimo, da je potrebno razmišljati o alternativnih dejavnikih. Raz, mi, mislih imam vse te možne dejavnike, ki uh, poleg teh že, upo, ki že upoštevamo, recimo tudi stopnja brezposelnosti, uh, druge situacije, ki jih moramo upoštevati, o katerih ne bomo sedaj razpravljali tem, ker bi to bilo preveč. Uh, Eh, torej, rad bi povedal, da eh, zelo podpiram načelo eh, razmišljanja o drugih dejavnikih in seveda nas bo, nam bo to vzelo več časa in bi lahko, ne bi seveda s tem morali blokirati druge razprave, ki so zelo nujne o načelih, makroekonomskih načelih. Vendar, če hočemo obdržati kohezijski sistem, če hočemo imeti določeno vrsto rasti, eh, ki naj bi bili uspešno jutri v prihodnosti, moramo imeti določene eh, vredno, vrednosti, eh, jih moramo poštevati pri tem. Viktor Bostinar. Gospod Bostinar. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, je voudrais vous rem... Hvala, gospa predsedujoča, gospod eh, minister. Hvala za vaš prispevek in tudi za vašo angažiranost. Naš odbor pripisuje velik pomen belgijskemu predsedstvu v smislu dobre predpriprave eh, na razpravo institucionalni okvir, tako formalne kot neformalne narave, zato da bi prišli do pozitivnega rezultata za prihodnost kohezijske politike. Mislim, da dobro poznate zgodbo o tem, kako smo prišli do rešitev v zvezi s sedanjem proračunom. Šlo je za boj med eh, zagovorniki kohezije in eh, drugimi državami, tako nekako kot eh, pri ostalih zgodbah, ampak po dolgih, skoraj da neskončnih pogajanjih smo prišli do te rešitve. Vprašanje pa je naslednje. Najprej kakšno je trenutno stanje znotraj sveta, kar zadeva prihodnost kohezijske politike. Drugo vprašanje. Parlament, komisija in svet, kako lahko delujemo skupaj, kako lahko sodelujemo v duhu resnega, pravega partnerstva, da na ta način pridobimo na času in da lahko dobro definiramo kohezijsko politiko in da oblikujemo rešitev, ki jo resnično potrebujemo za naše evropske državljane. No in še kakšno vlogo je odigralo belgijsko predsedstvo za vnaprejšnjo pripravo stališč za to, da bi na ta način pridobili na času, kajti čas je tisti, ki na nas pritiska, smo že v letu 2010. Hvala lepa, gospod minister, naprej za vaše odgovore. Hvala lepa, Viktor.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 popolnoma podpiram to, da je ena od prioritet belskega predsedstva regionalna politika v obdobju po letu 2013. Vesel sem tudi tega, da bo pristop k tej politiki povezan s strategijo 2020. Istočasno pa mi dovolite, da sem malce ironičen v zadnjih šestih mesecih. Nismo imeli nobene evropske inštitucije, ki se ne bi ukvarjala s tem vprašanjem, s tem, da so ustanavljali skupine strokovnjake, delovne skupine in tako dalje. V komisiji je komisar Han pristojen za to politiko, tudi naš odbor je pristojen za to politiko in tudi v Evropskem parlamentu smo ustanovili začasni odbor za to področje. Tudi svet se ukvarja s tem vprašanjem tudi v prejšnjem španskem predsedstvu, kot tudi v sedanjem predsedstvu. vprašanje pa je. Kako namerava belgijsko predsedstvo povezati oziroma harmonizirati strateško mišljenje oziroma pristop teh odborov, skupin, ki ne sodelujejo med seboj? ker če ne bomo harmonizirali pristopa k temu vprašanju, bo celotno vprašanje predvsej netransparentno. Še posebej za evropske države bo, bo to postalo nerazvidno, kako lahko navadni državljani načrtujejo svoje življenje, svoje politike, če ne bodo evropske politike postale bolj transparentne v prihodnosti, kot so sedaj. Eh, Mihaj. Najlepša hvala. Gospod Tramopoulos. Vprašanje, ker je apredre, ker je ipurje. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod minister, Glede na to, da ste govorili o trajnostnem razvoju, bi prosil, če mi lahko odgovorite na vprašanja, ki izhajajo iz razprave. Doživljamo krizo, ki zelo močno prizadeva določene regije in določene države Evropske unije. In zanima me, kakšne bi morale biti ključne usmeritve regionalne politike, še posebej za tiste regije, ki jih je kriza najbolj prizadela. Balske države, celozemske države, Mačarska, mislim, da veste, o čem govorim. Skratka, ali imamo kakšno anticiklično politiko, s katero naj bi se borili proti krizi in eh, ali lahko verjamemo, da bo tem državam, tem regijam zagotovljena pomoč, da preživijo te težke trenutke. Eh, res je, da trajnost eh, je nekaj, na kar se gleda kot na luksus, tudi v moji državi. In zanima me, ali lahko pomagamo tem državam, da bodo lahko izvajale investicije, ki so predvsem usmerjene v ta element trajnosti. Hvala lepa. Torej, če se nekoliko navežem na prispevke, ki smo jih slišali, bi se rad eh, najprej odzval na to, kar je dejal gospod Boštinaru glede trenutnega stanja v svetu in glede prihodnosti kohezijske politike. Svet se vsaj formalno še ni mm, izjasnil, kar zadeva svoje stališče, ni še nobenega uradnega sporočila. Zakaj? Zato, ker so tukaj še določeni drugi elementi, ki bodo na to vplivali. Namreč gre za proračunsko oceno. E, vemo, da je temeljno vprašanje, ki je potrebno odgovoriti, preden gremo naprej strategijo, je na kakšen način, s kakšnimi sredstvi ali imamo sredstva za to, da zagotovimo vse te cilje, ki jih želimo e, doseči, seveda trajnostni razvoj. E, prava pot, ampak vprašanje je, ali imamo sredstva za to. Vsekakor bomo uporabili tudi element časa, da jih prepričamo v pomen kohezijske politike. Sam sem absolutno prepričan, tako kot številni opazovalci, da danes ne moremo zagotoviti gospodarskega razvoja, če ne zagotovimo kaj, tudi kohezije. In kohezija ni eh, nasprotnik eh, oživitve gospodarstva, prav tako ne zavira oživitve gospodarstva, je pa to nujen element. Brez kohezijske politike se bojim, da smo obsojeni na težave. Torej, kako bomo to izvedli? Eh, najprej mislim, da bo treba upraviti nekaj razprav. In, eh, Tamaž Dojč je ravno kar eh, dejal, da bi lahko zelo ironično govorili o tem, koliko seminarjev, koliko institucij, koliko krat je bila izražena neka politična volja o tem, da je potrebno izvajati naše strategije in tako naprej in tako dalje, ampak eh, prej ali slej je treba bika zgrabiti za roge in zdi se mi, da je ena zadeva, glede katere mislim, da ne moramo nadaljevati po enaki poti. Sicer gre za netransparentnost mehanizmov, ki so, ki jih, eh, s katerimi prihajajo v stik državljani. Ne govorim o ljudeh, kot ste vi. Vi ste izkušeni na tem področju in eh, tudi vi, če tudi ste strokovnjaki na tem področju, eh, sem pa tja izgubite pregled nad situacijo. Ampak pomembno je, da tisti, katerim so te politike namenjene, torej akteri na terenu, razume, zakaj gre. Lokalne oblasti so vsekakor tukaj pomembni akteri. In vprašanje je, kako lahko stvari bolje artikuliramo. Mislim, da je ena od pomembnih strateških eh, usmeritev Evropske unije ta, da na strateški ravni, torej od zgoraj, odpremo prostor za takšno razpravo. Treba pa obenem dati tudi eh, gotovost tistim, ki bodo na koncu koncev morali izvajati določene ukrepe, da so ti ukrepi tudi najbolj učinkoviti, kar jih je. In eh, uspeh bo, če bomo imeli enotno strategijo in če bomo imeli interes, ponavljam, interes za izvajanje tega na terenu. In odkot izhaja interes? Interes seveda izhaja iz eh, medsebojnih povezav med eh, strategijami. In mislim, da to, kar lahko storimo, je, da zagotovimo, da če podpiramo neko strategijo, pridobimo več, kot če te strategije ne zasledujemo. Verjetno ste prebrali odprto pismo, ki je bilo, pis, ki je bilo naslovljeno gospoda Van Rompuja, ko je prezimal funkcijo. Zapisano je bilo, da potrebujemo veliko horizontalno strategijo in da je seveda razumljivo, da če nas skrbi kohezijska politika, da bo kohezijska politika neke dne, nekega dne dejansko tista politika, ki bo gonilna sila teh horizontalnih politik. Od tega mislim, da ravn, na značajne ravni ni nevarnosti. Dejstvo je, da se eno najde v drugem. Ni nikakršnih protislovi, če tudi eh, ena politika eh, ne pomeni nujno tega, da druga eh, odpade. Če torej želimo, da bo strategija 2020 obrodila sodove na vseh področjih, potem bo potrebno obenem zagotoviti tudi to, da tisti, ki prispevajo k tej strategiji, kaj tudi pridobijo. Ne govorim tukaj zgolj o finančnih sredstvih, govorim o rasti, govorim o tem, da je potrebno pokazati, da stvari funkcionirajo. In struktura strukturne slabosti našega gospodarstva so se izkazale ravno zaradi te logike. Kajti veriga vedno poči na svojem najšipkejšem členu in ta najšipkejši člen je tisti, ki ga moramo okrepiti, vedno znova. Na teritorijalni ravni kaj lahko povemo? Verjetno bomo v prihodnem razmisleku, gospod predsednica, predvsem osredotočili razpravo na tiste točke, kjer lahko investiramo. In ko bomo to storili, bo vsakdo razumel, da je v njegovem interesu, da to podpre. In takrat mislim, da bomo lahko vsaj deloma pozabili na to ironijo, ki bi dejansko bila legitimirana, če bi imeli več samo teoretske razprave in institucionalne razprave brez eh, realnih rezultatov. Treba je prav tako določiti vrsto ciljev in mislim, da če odgovorim na vprašanje gospoda Tremopolosa, mislim, da danes prehaja do velikih premikov v trajnostnem razvoju. Mislim, da smo ta termin eh, uporabili in ga tudi izrabili do konca, ne da bi resnično van verjeli in na tem področju mislim, da bo prihodnost pokazala, da imajo eh, prav tisti, ki menijo tako, da je potrebno naša sredstva osredotočati na tiste resurse, ki so redki, ki, s katerimi je potrebno vrčevati, da je potrebno osredotočiti sredstva, da to, da z manj energije lahko storimo več, da lahko kar se da učinkovito izvajamo ekonomske in strateške eh, izbire, da na ta način na posameznih področjih lahko ponovno zaženemo gospodarstvo. To je torej ključ naše vizije. Kohezijska politika mora torej prioritetno delati ravno na teh temeljih, teh temeljih, ki jih nosi tudi regionalna politika, kajti ni gospodarstva, ki bi zagotavljalo trajnostni razvoj, če ne bi eh, za njim stala regionalna politika v vseh smislih, ki sem jih omenil. In če na koncu še odgovorim na vprašanje, ki se je pojavilo eh, večkrat, mislim, da res moramo nadaljevati tako, da pri izvajanju kohezijske politike eh, omogočimo tudi in dejansko merljivost rezultatov, da vidimo, kaj je tisti element, ki predstavlja dodano vrednost. In pri monitoringu, ki ga lahko izvajamo, moramo vedeti, da ko investiramo sredstva v kohezijsko politiko, dobimo iz tega naslova nekaj nazaj v smislu resnične investicije. Tako da mislim, da je pomembno, da se pokaže tudi na terenu, da so ti ukrepi uh, uspešni in uh, na ta način s tako imenim benchmarkingom nam bo to uspelo. Hvala lepa, gospod minister, in dobrodošli eh, našem odboru. Mislim, da se bomo v prihodnje še večkrat videli. Sama imam več vprašanj. Najprej, ali lahko poveste kaj več o ulogi vašega predsedstva? še posebej kakšno vlogo bo vaše predsedstvo dalo urbani plati kohezijske politike. Ker je, kot veste, v večini evropskih mest mm, BDP raste, ampak paradoksalno pa eh, izjemno rastejo tudi socialne razlike. Zato me zanima, kakšen kakšen položaj bo imela politika socialne vključenosti v okviru eh, tega. Gre tukaj za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, gre tukaj za stanovansko politiko, eh, kajti govorili ste o participaciji. In kot veste, bo do čez nekaj dni objavili eh, zaključke programa Urban, kjer so se upoštevili prispevki vseh akterjev iz urbanih uh, območij in zanima me, ali nameravate te um, dosežke p, um, nekako preleviti tudi na druga področja. Zaključila pa bi z uh, vprašanjem dobrega vodenja upravljanja. Kakšno stališče je uh, stališče belgijskega predsedstva, kar zdaj odprto metodo koordinacije? Ali naj to ohranimo, ali je to potrebno spremeniti, je to potrebno odpraviti? To so torej moje vprašanje za vas, gospod minister. Hvala lepa. Si vokujem Erika Manner, please. Hvala lepa, Erika Manner. Hvala lepa. Gospod minister, kot je bilo že rečeno, predsedstvo igra ključno vlogo v prihodnji kohezijski politiki in zelo nas veseli, da ste prišli sem k nam na to razpravo. Mislim, da je zelo pomembno razumeti regionalno politiko v širšem smislu te besede, še posebej eh, z vidika prihodnosti, z vidika strategije EU 2020, o kateri ste govorili. Osebno moram reči, da me nekoliko skrbi konflikt med kohezijsko politiko in eh, cilji EU 2020, še posebej, kar zadeva proračun. In mislim, da bi morali postaviti povezavo med regionalno politiko in uh, cilji v strategiji EU 2020. Če želimo to doseči, se mi zdi, da je zelo pomembno, da ohranimo trenutno raven proračunskih sredstev, kajti če bo prišlo do krčenja proračuna, če bodo regije zaradi tega utrpele e, finančno škodo, bo to seveda imelo tudi negativne posledice na strategijo EU 2020. Zato je še kako pomembno za tiste, ki so odgovorni za to politiko, da to vprašanje tudi ustrezno upoštevajo. Govorili ste o dostopu do storitev, tudi komisar Han je o tem govoril včeraj, bolj konkretno v smislu zagotavljanja dostopa do širokopasovnega interneta tudi na podeželju, tako da mislim, da je vsekakor pomembno, da v regijah eh, omogočamo tudi to, kajti tudi bolj odročna področja potrebujejo dostop do te storitve. Govorili ste tudi o najrečnejših kriterijih, tudi ostali kolegi so o tem govorili. Zdi se mi zelo pomembno, da ste obrali stališče do tega, da potrebujemo več kriterijev kot zgolj kriterij eh, BDP-a. To se mi zdi zelo pomembno, še posebej za redko poseljena območja. Še en zelo pomemben kriterij za prihodnost in upam, da bomo o tem govorili tudi na ravni sveta. Mm, tu bi vas rada vprašala, ali ste morda že govorili o tem, da imamo vse starejše prebivalstvo. Eh, prebivalstvo bo v naslednjih 50 letih povprečno postajalo vedno bolj eh, ostarelo in tudi z vidika regionalne kohezijske politike se mi zdi zelo pomembno, da se določijo ustrezne kriterije, ki jih lahko uporabljamo za soočanje se s temi izzivi in da lahko zagotovimo podporo tistim območjem, ki imajo resne težave s staranjem svojega prebivalstva, kajti to bo imelo vpliv na konkurenčnost v prihodnosti. Tako da že vnaprej hvala, gospod minister, in moram reči, da me zelo veseli, da ste danes tukaj z nami in da boste tudi v prihodnje še kdaj z nami. Sean Kelly je v dvorani? Ne. Hvala lepa. Gospod eh, minister, zelo me veseli, da je kohezijska politika za belgijsko predsedstvo pomembna politika. Ampak, če želimo finančna sredstva pravilno uporabiti, moramo biti sposobni meriti tudi učinkovitost njihove porabe. V nekaterih regijah eh, potekajo takšna dela že več let, vendar pa to nima ne vem kakšnega vpliva na krepitev BDP-ja. In zanima me, ali tukaj izvajate oziroma ali pripravate kakršno koli orodje za nadzor nad učinkovitostjo porabe. Kar pa zdaj financiranje, že sedanja finančna perspektiva namreč omogoča, da se finančna sredstva na delegirajo na najnižjo raven, zelo na raven mest oziroma občin. Kolikor pa vem, sta zdaj samo dve mesti na nizozemskem eh, izkoristili to možnost. Nimamo pa nobenega podatka o tem, ali se je to izkazalo za pozitivno in ali lahko to priporočimo kot eh, nekaj, kar bi bilo koristno tudi za druge. Potem, kar zadeva integriran pristop, mm, da bi kar se da dobro izkoristili sredstva. Mestom smo priporočili, da naj pripravijo tako imenovane integrirane eh, načrte razvoja mest. In zanima me, ali nameravate opraviti tudi oceno teh integriranih načrtov za razvoj mest, kajti od tega je odvisna tudi raba novih finančnih inštrumentov kot inštrument Jessica. Kolikor vem, je ta finančni inštrument revolving kreditov zelo, zelo slabo izkoriščen. Še ena pripomba, namreč gre za projekte javno-zasebnih eh, partnerstv. Gre za možnost sofinanciranja projektov strani zasebnih eh, partnerjev. Zdi se mi, da takšnih projektov še ne izvajamo, ne vem kako široko, zato ker ni ustreznih ocen o tem, kako učinkovito je to. Gospod minister, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Če mm, odgovorim na vaše vprašanje, najprej vprašanje, ki se je pokazalo v vsaj dveh od treh prispevkov, namreč eh, mestna razsežnost trajnostnega razvoja. Naj vam povem, da sem eh, prepričan, da dan danes ne moremo razmišljati o koheziji, o teritorijalni povezanosti, brez vizije, ki bi vključevala tudi ulogo urbanih središč, torej mest. Gre torej za ulogo pojava metropolizacije. In eh, tisti, ki menijo, da to lahko privede do tega, da bomo pozabili na podeželju, lahko takoj povem, da moramo na to gledati multipolarno. No, urbana središča, urbane regije, metropolizacija, to je vprašanje, ki nas eh, seveda še kako zadeva, kajti mesta so nekakšen koncentrat naše civilizacije in izzivi rastejo eksponentno ko danes, naprimer, govorimo o vprašanju socialne vključnosti, vemo, da je žal ravno v mestih največ socialnih razlik in da te razlike vodijo do problemov, ki jih je potrebno upoštevati v splošni analizi. Naj tudi povem, da je belgijsko predsedstvo želelo zagotoviti tudi, da bo socialna vključenost ena ključnih tem našega dela in zato bomo organizirali poseben dogodek na to temo, je zar konferenca o socialni vključenosti, ki bo potekala v Bruslju 18. in 19. novembra, toliko malo reklame mimo grede, tako da upam, da boste tam prisotni. Druga zadeva, ki pa bi jo rad izpostavil, je, da je mesto in fenomen, metropolizacije je vsekakor zelo, zelo velik eh, izziv, ne le v smislu uh, urbanizma pa gospodarskega razvoja, ampak zato, ker je metropolizacija pojav, ki ima čezmejne posledice. Vidimo, da so velike metropole tako velike, da segajo čez meje in zato se legitimno ukvarjamo s tem vprašanjem. Uh, Je pa treba tudi povedati, da bo belgijsko predsedstvo temu namenilo tudi seminar v turnaju, kjer bomo spregovorili o izkušnjah, ki jih eh, imamo dan danes na ravni Unije med Francijo in Belgijo. Mm, je takšen pojav v Lilu, Kortreju in turnaju. Zdaj, kar zadeva finančna sredstva za izvajanje naših politik. Nobena skrivnost ni, da nas finančna gospodarska kriza veliko stane v smislu izbir, kaj ti izbire moramo usmerjati v prioritete. Že večkrat sem dejal, malo prej, da bomo v smislu strategije EU 2020, v smislu kohezijske politike, soočeni z istimi izzivi. Namreč treba zagotoviti to, da naša sredstva osredotočamo na tiste točke, ki lahko dosežemo najboljše rezultate v nekem razumnem času, eh, v času, v katerem je možno upraviti tudi oceno in kjer eh, to dejansko pokaže tudi na eh, določene uspehe. Potem, kaj so tista vprašanja, s katerimi se vsi soočamo in s katerimi se bomo še naprej soočali? V okviru proračunskih pogajanj vemo, da Evropska unija nima neskončnih sredstev. Vsaka država, tudi tiste države, ki so najbolj eh, finančno širokogrudne, ki podpirajo eh, evropski projekt, zelo izdatno, seveda bdijo nad vsakim centom, ki se porabi. In tukaj se rešijo načeljne vprašanja. Treba je pogledati proračunsko maso mm, v Evropski uniji in kako je ta organizirana. In eh, v bistvu imamo dve ključni proračunski masi, o katerih pogosto pogovorimo. Eno je kohezijska politika, drugo je kmetijska politika. In ko se danes borimo za sredstva, se pogosto govori o ravno teh dveh proračunskih postavkah, vsaka na vsako odpade približno 35 odstotkov skupnega proračuna. E, mm, naša skrb, skrb predsedstva je, da zagotovimo to, da ne bomo zapadli v e, pogajanja, ki bodo težavna in ki bodo na koncu privedla do rezultata, ki bi razmere destabiliziral. In zato sem tudi večkrat dejal v svojem prispevku prej in tudi v odgovorih na vaše vprašanja. Večkrat sem dejal, da en cilj ni nujno, da je eh, v proračunskem eh, nasprotju z drugim. Cilji iz vidika regionalne politike so, oziroma iz kohezijske politike, so obenem enem Eh, torej cilji strategije EU 2020. Eh, je pa seveda tako, da niso kar vsi cilji kohezijske politike tudi cilji EU 2020. Kar pa zadeva eh, proračunska pogajanja, bomo zdaj dobili dokončen odgovor šele leta 2011 in videli bomo, kako se bo to pač nadaljevalo glede na programske usmeritve v prihodnosti. Ampak seveda lahko prispevate k tej razpravi. Vaša vloga dejansko je ta, da ste kar se da dinamični mm, in proaktivni v tej razpravi. Kar zadeva lokalne oblasti. Dejstvo je, da, kot je bilo rečeno že prej, je vključnost lokalnih oblasti nekaj, kar že v osnovi ne bo enostavno, kajti vključevanje lokalnih oblasti pomeni, da morajo najprej razumeti, da imajo interes za to. To je bilo rečeno že prej. Uh, Prav tako je treba zagotoviti, da bodo nacionalne strukture, regije, lokalne oblasti pozavestile o tem, kako se lahko vključijo in kaj lahko konkretno pričakujejo od te vključenosti, eh, ne da bi jim dajali obeno občutek, da lahko eh, počno kar vse. Potem je bilo kar nekaj vprašanj tudi v zvezi z staranjem prebivalstva. To seveda je velik demografski izziv, ki ima tudi določene teritorijalne konotacije, kajti vidimo, da staranje poteka na zelo neenakomeren način. Če vam dam samo za primer državo, v katerih danes tukaj sedimo, v regiji Brusel, se je prebivalstvo demografsko gledano eh, pomlajuje, Flandrija zelo hitro, se zelo hitro stara, eh, Valonija pa bolj počasi. Veste, da to ni velika država, pa vendarle imamo velike regionalne razlike v demografskem razvoju. In Evropska unija mora v svoji kohezijski politiki upoštevati tudi ta dejavnik. In to je eden od razlogov, zakaj smo mi mnenja, da je staranje prebivalstva, ki je eden od novih izzivov poleg trenutnega razvoja, če omenim samo ta dva izziva nekaj, kar je potrebno bolj upoštevati. In kohezijska politika mora po našem mnenju upoštevati tudi te pomisleke in eh, sicer v vsakem spletu politik in eh, to velja tudi torej za regionalno politiko. Potem eh, nadzor. Imamo kar nekaj novih predlogov komisije, kar zadeva spremembo finančne uredbe. Zdaj smo to vzeli na znanje in kolega, ministr pristojen za proračun, bo to podrobno preučil, kar pa zadeva regionalno politiko. Imamo enoten, enotno stališče glede potrebe po izboljšanju nadzora in pa revizije, kajti če govorimo o verodostojnosti, je verodostojnost zagotovljena ravno na takšen način. Eh, še dva kolega na seznamu, potem bomo zaključili s to razpravo, Sean Kelly, potem pa in še naslednja govornica. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Se opravičujem. Moral sem odgovoriti na telefonski klic, prišlo je namreč do nesreče, kjer je umrlo veliko ljudi v mojem vljivnem okrožju. Nekaj v zvezi z regionalno politiko. Pred nekaj tedni sem bil v Mannheimu, kjer smo govorili o financiranju cilja 2. To so bile najboljše izkušnje v mojem političnem življenju, kjer smo govorili o podjetništvu, inovacijah, socialnem vključevanju. Vse to v okviru cilja dve. Upam, da se bo takšno financiranje nadaljevalo v mestu Mannheim, tudi v podobnih mestih v Evropski uniji. V zvezi z mojo lastno državo članico, še vedno se pogovarjamo o tem, kako bi klasificirali regije. Razdelili smo jih umetno in čisto po slučaju. Imamo regije na vzhodnem delu države, ki dobijo financiranje, na drugi strani pa imamo regije, ki bi si zaslužile, imele upravičene do financiranja, v razredstvu ne dobijo. Imamo namreč mesta kot Limerick in Gatwick, ki sta popolnoma različne, vendar pa imamo podjetja v enem mestu, ki dobivajo sredstva, druga pa ne. Torej, bolje bi bilo, če bi razdelili regije na volivna okrožja, na mesto, da jih obravnavamo kot celotne regije, ker obstajajo velike razlike znotraj regij. Najlepša hvala. Monsieur le ministre, madame la présidente, chers collègues. Gospod minister, gospa predsednica, dragi kolegi, zelo pozorno sem eh, poslušala, kako gospod minister predvideva eh, kohezijsko eh, politiko kot prednost in mi je bilo všeč, da je to zelo pomembno oziroma dejstvo, v, ki, je, ki ni kompetenčen drugim politikam in eh, zanimivo tudi o tem, kako poenostaviti administrativne postopke eh, pri strukturnih skladih. Mislim, da ta politika ena najlepših evropskih politik, kjer temelji na solidarnosti. Uh, in do, do, dovoljuje eno re, resnično kohezijo, socialno, eh, teritorijalno kohezijo in, do, in omogoča tudi, da se eh, da, da, da, eh, doživljajo mnogi, mnoge države doživljajo dejanske rezultate te politike mislim, da kohezijska politika je tista, ki dovoli, da uh, lahko ljudje ocenjujejo, uh, kako posreduje Evropa v, na samih teritorijih, torej v ozemlju, torej kako pospešuje delo na mesta in podobno. Uh, Eh, res pa je, da so te vloge zelo težke za, ta, za strukturne fonde, za strukturne sklade, zelo težke, zelo kompleksne. In eh, ta politika pridobi za to negativni prizvok zaradi te kompleksnosti uh, pri vlaganju, vlogah uh, za strukturne sklade. In rada bi vas to upozorila in bi vas prosila, da bi, po, da bi bila tudi ena od prioritet, tako kot mi imamo za prioriteto, da bi poenostavili postopke. Druga zadeva, kohezijska politika, kot sem rekla, na najlepših politik Evrope, je pa v nevarnosti. Nevarnosti je to, vsi vemo, in slišimo, go, da se govori o nekaterih projektih, ki bi jih jaz eh, imenovala, kot da so razgradnja eh, kohezijske politike. To gre za politiko paralelno politiko transporta, pre, eh, z, potem zaposlovanje in tako naprej. Rada bi vedela, kako boste eh, obravnavali to, to problematiko in kak, kakšno je vaše mnenje glede tega. In na koncu bi rada povedala, da sem imela priložnost sodelovati v neformalnem eh, srečanju ministro o stanovanju, stanovanj, stanovanjske problematike v Toledu in ki smo se vsi zavedali, da eh, je potrebno imeti pravo politiko socialnih stanovanj in me zanima, kako vidite vi oziroma kakšno je vaše mnenje in kakšno bo vaše stališče te eh, glede eh, socialnih stanovanj. Hvala. Hvala, gospa predsednica. Najprej bi odgovoril gospodu, ki govori ki je govoril o vprašanju meja, omejitev. To je vprašanje, ki smo ga postavili na tri načine danes. Prvič kot eh, dodatnih elementov tistih, ki dovoljujejo danes, da lahko vrednotimo rast. Ali gre za notranji bruto proizvod, ali je to zadovoljivo ali ne. In odgovor je, da moramo obogatiti teh, eh, te dejavnike, makroekonomske dejavnike, da bi lahko eh, o, o, označili te kriterije. Druga zadev je način akcije, način delovanja. Ali so načini delovanja v kohezijski politiki, ali nismo dosegli določenih meja, ali ne bi mogli biti bolj ustvarjalni pri participaciji, pri dialogih. Uh, In ta omejitev eh, seveda jo lahko, to mejo lahko tudi prestavimo. Potem je tu še ena meja, meja ozemlja. Ko smo ravno kar razpravljali o integraciji, o strategiji v mestih, eh, tu govorimo o isti stvari, ali so teritorijalne omeje eh, abstraktne. Eh, torej, da so to določeni arondismaji ali to vidimo na nek bolj konkreten način. Torej, vidimo te meje tam, kjer je dejansko problem. Torej, razmišljati o tem, kaj omogoča, da bolje napredujemo v določenih eh, področjih, območjih recimo vem, kaj hočete povedati. Tu so um, mogoče mesta, ki so mm, oddaljene nekaj kilometrov, mm, so samo nekaj kilometrov narazen, vendar so v razvoju veliko bolj oddaljena kot geografsko. Seveda jaz uh, bi uh, podprl to razmišljanje o tej temi in te, to bomo tudi imeli. Kar se tiče poenostavitve postopkov, kot sem tudi že povedal, da je eden od, eh, ena od omejitev eh, eh, naše politike ravno ta hermetičnost. In torej strokovnjaki, ki dobro poznajo to zadevo in ki znajo z njo ravnati, razmišljajo tako. Torej v prihodnosti moramo razmišljati o načinu, o modalitetah tako vi, ki imate to možnost, da dajete pobudbe, kot tudi eh, svet, ki ima ekvivalentno vlogo, ki bi lahko razmišljal v tej smeri, da bi eh, na, napredovali s predlogi. Te predlogi so lahko različne narave, lahko so različne spodbude, lahko se tičejo samih pravil eh, in seveda lahko so tu tudi eh, protislovja. Včasih je potrebno več nadzora, hkrati pa tudi manj uh, poenostavitev. Je pa to razprav, kateri, od kateri ne bomo dvignili roke. Uh, rok in sicer gre za, za sisteme, ki so izredno kompleksni, kar se tiče mehanike, vendar v uporabi dajo zelo enostavne eh, storitve oziroma enostavne rezultate. Rad bi um, še poudaril neko potrebo, potrebo, da bi razmišljali o vprašanju, kako bo kako se bodo regije, e, kako, bodo, kako se bodo lahko, um, kako lahko bodo prispele do regij in lokalnih uh, skupnosti vse te modalitete. E, Torej inform, informacija, ki jo lahko dajemo in jasnost informacije in jasnost podatkov so v bistvu ključ našega uspeha. Hvala lepa, gospod minister. Najlepša hvala. V imenu nas vseh bi sem rada zahvalila za to izmenjavo mnen. Govorili smo lahko o več različnih vprašanjih, ki so pomembna za naše kolege v odboru. V imenu vseh kolegov upamo na najboljše sodelovanje z vašim predsedstvom in upamo tudi, da boste povabili predstavnike našega odbora na srečanja, ki boste organizirali o prihodnosti regionalne politike mislim, da se lahko vsi prisrčno zahvalimo predsedstvu za sodelovanje. Uh, Najlepša hvala vsem kolegom iz Mačarske. Sedaj bomo glasovali. Prosila bi vas še preverite, če vaše glasovalne kartice delujejo. Lahko preverite, lahko začnemo z glasovanjem. Not everybody voted. Glasovanje je zaključeno. Zgleda, da kartice delujejo in naprave tudi. Okay, so by the time you get it, okay. Will take into account your, your hand. Torej, nimate kartice, upoštevali bomo Vaštvik Rok. Torej, gremo na šesto točko dnevne začasno opustitev tonni dajatev skupne carinske tarife na uvoz nekaterih industrijskih izdelkov v avtonomnih regijah Madeire in Azori. Tukaj imamo tri amandmaje, lahko začnemo s glasovanjem. Predlog je enak, da za, proti, vzdržani sprejeto, amandma številka dve, da za, proti, vzdržani sprejeto, številka tri, da za, proti, vzdržani sprejeto sprejeta. Sedaj glasujemo elektronsko o zakonodajni resoluciji. Zvolite. The vote is closed. Glasovanje je zaključeno. 38 glasov za, eden se je vzdržal. Plus ena, torej 39 za. Najlepša hvala. Sedma točka. To točko smo predstavili, torej gremo na osmo točko. Gre za celostno pomorsko politiko. Tukaj je glasovanje bolj zapleteno. Imam štiri, imamo 30 predlogov sprememb. Začnemo s kompromisnim. Imam naj številka ena. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Presujem veštelka 2, 2 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromisni amandma številka 4, 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Presujem veštelka 7, 2 za, proti, vzdržani, zavrneno. Zavrneno predlog spremlja številka 8. Gospod Angorakis. Na Feorišo. Gospa predsedujoča. Moj predlog spremembe je kompatibilen z besedilom. Zato prosim, da glasujemo o njem. Ima kdo kaj proti? potem lahko glasujemo. Torej, prej smo imeli številka 8, kdo je za, proti, držani, zavarnjeno. Prej smo imeli številka 9, kdo je za, prej smo imeli številka 9, kdo je za, proti, držani, zavarnjeno. Številka 10, kdo je za, proti, držani, sprejeto. Prej, ko smo imeli širka 11, da za, proti, stržani, zavrnjeno. Kompromis 2, da za, proti, stržani, sprejeto. Kompromis 3, da za, proti, stržani, sprejeto. Presumi številka 17, da za, proti, vzdržani, mislim, da je bilo sprejeto. Želi kdo preveriti? Sprejeto. Tam ima številka 21, da za, proti, vzdržani, sprejeto. 22, da za, proti, vzdržani, sprejeto. 23 to je za, proti, zdržani, sprejeta. Preverili bomo. Preverili bomo preko naprav. 23, torej, zvolite. Glasovanje zaključeno. 30 za, 11 proti, 1 se je vzdržal. 24 je brezpredmeten, torej kompromis 5, kdo za, proti, držani, sprejeto. Kompromis 4, 6 se upravičujem, kdo za, proti, vzdržani, sprejeto. Preznanje 34 je bil maknen. Sedaj bomo glasovali o osnutku mnenja elektronsko. Izvolite. Glasovanje zaključeno. 39 glasov za, 1 proti. Eden proti, dva sta bila vzdržana. Glasovanje je zaključeno. Najlepša hvala. Sedaj pa gremo na deveto točko. Gre za poročilo delo delovne skupine za prihodnost kohezijske politike. Na začetku novembra lansko leto se je odbor regij odločil, da bo ustanovil to delovno skupino z imenom Menoma. Želeli smo spremljati delo skupine na visoki ravni, ki deluje znotraj komisije, ki ravno tako dela za prihodnost regionalne politike. Obravnavamo pa tudi vprašanja, ki so pomembna za prihodnost regionalne politike. Skupina se je sestala petkrat. Tam smo imeli izmenjavo mnen visokih uradnikov komisije. kjer smo govorili o delu skupine na visoki ravni in v generalnem dektoratu Regio. Po delu smo potem vsem članom odbora poslali zapisnik rezultate večmesečnih razprav smo dobili, kot tudi rezultate pogajanj. Delovna skupina pripravlja dokument stališča. Tam imamo cel seznam točk, ki, vprašanj, ki so za naše posebej pomembna, seznam še ni zaključen, izraža pa tudi stališča političnih skupin za obdobje po letu 2013 o kohezijski politiki. Gre za vprašanje, kjer smo dosegli sporazum med političnimi skupinami. Dogovorili smo se, da v tem trenutku ne bomo preč podrobno obravnavali ta vprašanja. Dokument smo obravnavali na sestanku koordinatorjev 21. junija. Potem pa smo ta postopek končali v pisnem postopku. Dokument smo poslali vsem članom odbora regi, zato da bi odbor podprl ta dokument. Prosim torej, da podprete ta dokument. Dvignili ste roko, zato ker ste prosili za besedo ali zato, ker želite podpreti ta dokument. Gospod Van Nitroj, mogoče bi bilo dobro, da bi dobili informacije. Torej, veliko članov ni slišalo informacije, ker so bili na poti v sejo mogoče lahko ponovite informacije glede časovnih rokov. To je namreč zelo pomembno za plenarno zasedanje. Po točko sporočila predsednika sem poročala o odločitvah koordinatorjev, ki so se sestali v Štrasboru dogovorili smo se v osnovnem vprašanju komisiji o glavnih smernicah in o stališču glede najpomembnejših vprašanj povezanih z koizijsko politiko. To smo želeli obravnavati na prvem plenarnem zasedanju oktobra. V tem kontekstu smo se dogovorili tudi o osnutku resolucije. Sekretarjat bo poslal resolucijo pa izredni seji 5. septembra napred to sejo, ki bo odražala stališče dokumenta, ki ga bomo sprejeli danes. Ta dokument bomo uporabili za oblikovanje vsebine resolucije, o kateri bomo glasovali, ko bomo obravnavali naše ustno vprašanje o katerem bomo razpravljali oktobra. Gre torej tudi za vprašanje, kako bomo uporabili to, ta dokument stališča. Ta dokument bomo najprej poslali predsedniku komisije in predsedniku Evropskega parlamenta, kot tudi komisarju Hanu. Dokument bomo tudi objavili na naši internetni strani, tako, da bo ta dokument dostopen za vse, ki si ga želijo pogledati. Seveda lahko ta dokument uporabite za promocijo vaših stališč preko drugih kanalov. Lambert. Uradno stališče je torej, da sprejmemo dokument ker smo v to vložili veliko truda. Najlepša hvala za to pobudo. Na podlagi tega postopka bomo ob začetku septembra imeli še možnost za predloge sprememb, kajti resolucija mora biti uradna, torej uradna našega odbora. Torej, da bomo imeli skupno stališče, da ne bomo zopet odpirali razpravo o podrobnostih, da bomo to obravnavali na plenarnem zasedanju. Torej, to ni zadnji trenutek za to, da poveste svoje stališče. Če pa poznamo stališče oziroma postopek, je prav, da to storimo sedaj. vem, da odboru za kmetijstvo o tem zelo vroče razpravljajo. Nihče ni omejen pri svojem mnenju, kajti septembra imamo še čas za izražanje stališča. 6. septembra bomo razpravljali o predlogi sprememb na podlagi predloga, ki ga bomo dobili v, od sekretarjata, kjer bomo ta dokument spremenili v resolucijo, potem imamo časovni rok za predloge sprememb in na drugem. Na drugi seji ob koncu septembra bomo potem glasovali o tem. Gospod Angoraki se želi v besedo, potem pa še gospod Kormanič. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot veste, smo imeli kar nekaj zadržkov glede tega dokumenta. Te še vedno imamo. Vendar pa se strinjam z vašim postopkom. Naše stališče bomo ohranili in potem vložili predloge spremljen, ko bo čas za to. skupno stališče pa mora vključevati vse zadržke, ki obstajajo. Najlepša hvala, gospod Angurakis. Rada bi spomnila vse kolege, da se je gospod Angurakis odločil, da ne bo sodeloval v delovni skupini. Zato razumem, da ne boste podprli tega dokumenta. Seveda pa lahko vložite vaše predloge sprememb septembra. Gospod Kodmanis, najlepša hvala. Gre za dokument delovne skupine, ne gre za dokument odbora. Če gre za dokument odbora, moramo o tem razpravljati in glasovati. Zato se ne strinjam s tem, da gre za uraden dokument odbora z vsem spoštovanjem do vas, do koordinatorjev, gre za dobro delo, vendar pa ne vem, kaj pomeni podpora. To pomeni, da to sprejmemo, da pač to upoštevamo, da se seznanimo s tem dokumentom, vendar pa ne gre za dokument odbora, torej ne gre za demokratično spred dokument. Vi to izdelate v delovni skupini, potem prijete v odbor in pravite, da je vse delo upravljeno in potem mi to podpremo. To seveda lahko objavimo na internetni strani, gre za dokument delovne skupine, vendar pa ne gre za dokument odbora. Če bi šlo za dokument odbora, potem moramo glasovati o tem dokumentu, zato se s takšnim postopkom ne morem strinjati strinjati. Se opravičujem. Se opravičujem, da sem groba, vendar pa mislim, da dela niste opravili v politični skupini, kajti na naših sejah smo se dogovorili o tem, da bomo to izdelali v delovni skupini, potem bodo koordinatorji političnih skupin sodelovali, kot veste, ena bližna skupina ni želela sodelovati in potem smo dogovorili med političnimi skupinami, da, da bomo podprli ta dokument. Ne gre za uraden dokument, tukaj imate prav, vendar pa gre za dokument, ki ga bo podprl ta odbor in o katerem smo dosegli dogovor med političnimi skupinami. Gre za dokument, ki izraža stališča članov odbora regij. Ne vem, kako so opravili naši koordinatori svoje delo, če se niste, vsi ne strinjate s tem. Ta dokument bomo potem objavili kot dokument, ki ga je podprl odbor in ki ga je pripravila delovna skupina. Gospod Bostina, najlepša hvala, gospa predsedujoča v imenu skupine SND bi rad povedal, da popolnoma podpiram vašo idejo, torej da bomo v septembru vložili predloge sprememb k temu dokumentu, da bomo potem oblikovali resolucijo, ki bo okrepila naše stališče, ko se bomo pogajali s komisijo. V horizontalni delovni skupini smo opravili svoje delo, ko smo razpravljali o naših idejah in stališčah. Najlepša hvala. Če nihče drug ne želi besede, potem predpostavljam, da večina podpira ta dokument. Lambert. Mogoče bi bilo dobro, da bi dobili postopek v pisni obliki, zato bi postalo jasno, da vsi vemo, zakaj gre. Ta dokument bomo obravnavali kot podlago vemo, zakaj gre, septembra bomo oblikovali stališče za resolucijo. Potem pa lahko vsakdo pravi svoje delo z političnega vidika, to bo pravi trenutek, zato lahko to mogoče napišete v pisni obliki. V pisni obliki, prosim, potem bo vse v redu. All I, all I want is just to be Želim samo povedati to, da večina članov podpira ta dokument, ki smo ga pripravili v delovni skupini. Najprej hvala. Gremo na deseto točko. Je Laslo tukaj? Laslo Surjen? Ga ni? Kaj bomo torej storili? Mogoče kdo ve, če bo Laslo prišel? Ga ni? Torej, preskočili bomo to točko, dokler pride in gremo na enajsto točko. Gre za obravnavo mnenja Alena Kadeka o ponestavitvi izvajanja raziskovalnih okvirnih programov. Besedo bomo dali našemu kolegu, gospodu Kadeku. Torej, Alan Kadek bo predstavil svoje mnenje. Izvolite. Hvala, gospa predsednica, dragi kolegi. Potem, ko smo objavili eh, o ponest, eh, informacije o ponestavitvi administrativnih formalnosti, naši kolegi so želeli eh, izdelati tudi re, eh, poročilo o tem. To je zelo pomembno politično, kajti srečali se bomo v oktobru In je bistveno, da Evropski parlament eh, izraži tudi svoje eh, dejstvo. In eh, gospa Karvalo je bila imenovana za poročevalko v, v tem govoru septembra in na plenarni v oktobru. In danes sem, imam zadovoljstvo, da vam prikažem projekt, ki sem ga pripravil. Tako da bi tudi tem mnenju da eh, zvedeli tudi, kakšni eh, je stališče eh, odbora. Torej in raziskave inovacije imajo bistveno, bistvenega pomena v takšni situaciji, kakršni se nahajamo, zato da bi ustvarili boljše, boljše delovne pogoje in da bi um, izboljšali situacijo. Strategija 2020 je tudi. I, iz, izdelala, uh, nek, Evropska unija je izdelala tudi nekaj instrumentov, glavna, glavna je pa sedma, uh, sedmi okvirni program, ki daje več kot 50 milijard evrov za dejavnosti, za bistvene uh, temeljne iz, uh, raziskova, temelj raziskovanja za do leta 2020. Tu je tudi veliko projektov in raziskovalnih projektov, ki so vredne tudi več milijonov. Vendar je tu omenjen, omejen z kompleksnosti eh, uresničenja. Vedno se vračamo na to vprašanje. Eh, Posodki so zelo težki, zelo zapleteni in seveda to omejuje raziskovalne, ki zahtevajo več fleksibilnosti, tako da se rezultati hitro spremenijo v konkretne inovacije. Evropska komisija je predlagala, da bi tu prišlo do sprememb, da bi izboljšali uh, tudi. Uh, Eh, metode, torej izboljšajo tudi eh, računovodske metode, da bi eh, uporabili tudi metodo srednjega poprečnega preprečne cene in seveda tudi, da bi temeljila potem financiranje na rezultatih. Mislim, da, je, da bi tako lajšalo izpeljavo mnogih projektov v okviru sedmega okvirnega programa in hkrati pa bi morali tudi oja, pojasniti eh, določene dele, zato sem, govori, eh, sem izdelal nekaj eh, stališč o tem. Eh, Gre za politične in gospodarske cilje, ki so različni in ne bi bilo dobro, da bi te dve uh, politike bile preveč podarjene. To se pravi, moramo, uh, moramo uporabiti regionalno politiko in se, in se seveda tudi držati držati sedmega okvirnega programa. Potem smo govorili tudi o potrebni poenostavitvi kohezijske politike tem in, za, in uh, in za to, da bi uh, bila ta finan za finančno perspektivo pod leto 2013. Buš iskanje boljše učinkovitosti, potem tudi varnost, pravo, pravno varnost uh, eh, korisnikov. In gre tudi za dobro prakso eh, strukturnih uh, strukturnih skladov. Torej tudi eh, pač, eh, pozivam, da pogledamo, kakšne so te dobre prakse, da bi se tu potem izboljšali tudi, eh, iz, izboljšali tudi proces, eh, prostopke. Isti, po isti logiki se strinjam z našim kolegom Ben Listeroy o sinergiji različnih evropskih programov za financiranje in raziskave in razvoja ter inovacij. Čeprav je več eh, instrumentov, ki imajo različne cilje, je cilj eh, učinkovitosti je tisti, ki je pomemben. To je očitno v sedmem okvirnem programu. Eh, torej, prepovedano je, da bi drugi instrument, skupnostni, eh, eh, skupnostni instrument eh, tudi financiral že financirane projekte. O tem ne bi govoril, vendar bi se mi zdi, da bi morali biti bolj fleksibilni, zato da bi lahko kombinirali več instrumentov za komplementarne, vendar različne projekte, zato da bi imeli zelo integrirano vizijo uh, raziskovalnih programov. Mm, predlagam harmonizacijo teh eh, pravil eh, v okviru sedmega okvirnega programa. Tako da bi zagotovili eh, pravne varnosti in bi tako zmanjšali tudi stopno nepravilnosti, ne stopno napak, na kar smo tudi zelo občutljivi. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj ima nekaj skupnih temeljev, recimo partnerstvo, gre za dobro upravljanje, če eh, upoštevamo te principe dolgoročno. Vemo tudi v našem odboru reži, regiji, da, je, da, tudi, da so odgovorni tudi različni partner, partnerji in za ustrezno finančno uporabo sredstev. V tej situaciji bi rad eh, povedal, da sofinanciranje mora biti pravilo in da morajo biti prizadevanja deljena. In tudi uh, vabim vs, uh, oblasti 7. Um, FP7, da bi uh, o tem razmišljali. Kar se tiče kohezijske politike, 7. FP7 je tudi bistveno, torej eh, komisija ima tu eh, določene odloč možnosti odločitve in uresničenja. Rad bi tudi povedal, da je na ravni, regionalni ravni, to je okolje, ki je najbolj stimuliran za to, da bi lahko eh, razvili raz, raziskave zaradi tega, ker so tu bližini razne univerze, instituti in podobno lahko ustvarimo tudi določene grozde in tako ustvarimo eh, sinergijo. In to eh, od začetne raziskave vse do uresničitve eh, na tržišču. Sedmi okvirni program za raziskave in razvoj naj bo, tej, naj bo ta dimenzija v tem sedmem okvirnem programu bolj upoštevana. torej mora imeti tudi konkretni učinek na, e, na dejav, gospodarske dejavnosti na, in ustvarjanje novih uh, delovnih mest. Ne smemo si dovoliti, da bi zapravljali denar na projektih, ki ne stimulirajo konkurenčnosti. In zato bi bilo pametno, da se sedmi okvirni program za raziskave in razvoj že sedaj usmerja na. Um, na dobro upravljanje, na izvajanje na podspodbujanje gospodarstva in to v celotni Evropski uniji. Ta pristop eh, je komplementaren kohezijski politiki, ki je ekilibriran, uravnotežen v vsej Evropski uniji. Potrebno jo je dopolniti z eh, ciljno podporo in masivno množično podporo, torej bolj dinamično podporo. Gre za te eh, odličnostne pole, ki naj bi predvladali v celotni Evropi. Torej temeljiti mora na konkurenčnosti in na odličnosti v, svoji, inform, v svojem eh, poročilu Karvaljo ima malo drugačno stališče in sicer pravi, da, se, da skrbi za rezultate, torej skrbijo, kakšni so rezultati in da bi to lahko imelo negativno učinek na kakovost eh, raziskovanja. Jaz se s tem popolnoma ne strinjam, še vedno menim, da je kriterij rezultatov bistven in da je kriterij učinkovitosti bistven, kar se tiče sedmega okvirnega tega programa. Eh, seveda so tu razne sinergije, sinergije med tem programom in strukturnim skladi, vendar ne dosežemo vseh ciljev. Eh, strukturni fondi eh, temeljijo na koheziji, teritorijalni koheziji in medtem ko raziskave in razvoj morajo temeljiti na odličnosti. Seveda sta komplementarna in sodelujte skupaj. Sedaj vi lahko prispevate svojimi mnenji, svojimi amadmaji in, eh, in direktno eh, in bi mu lahko tudi, tudi seveda prinesli svetu in komisiji. Ta, to mnenje mora izražati predvsem mnenje komisije oziroma odbora regiji in da, je, da bi bilo bolj natančno, da ne bi preveč bilo razpršeno in naše, naše mnenje je eh, takšno, da moramo biti v našem eh, okviru kompetentnosti, pristojnosti in da ne prestopamo iz tega. To se pravi, eh, sta, eh, Vidik reži. Jaz sem seveda stalno na razpolago, da to, da delujemo konstruktivno o temi, ki je izredno pomembna tudi politično. Najlepša hvala. Hvala lepa. Sedaj otviram eh, razpravo. Gospod Gormanes, eh, hvala. Gospa, eh, predlagam dve stvari. Če pogledamo eh, predloge, ki smo govorili o, regi, o odboru regiji, prva točka je zelo pomembna. In to gre za. Eh, kaj pomeni under deliverance? To pomeni neplačila, neplačila 2010. Danes plačujemo uh, eh, 30% manj za raziskavo, to je mm, manj kot 6 milijonov uh, manj denarja za raziskave. 2009 0,8% manj kot 2008. 2011 eh, preračun pa pre, za proračun za raziskave bo manjši kot leta 2008. In to nima nobene zveze z uh, prispevki, vendar temveč splačili. Zato predlagam, da en od, ena od točk je od, uh, teh, v zvezi s temi programi za raziskovanje. Uh, je, je potrebno, da se plačuje za, in, za, eh, pris, za raziskave, ja, na koncu pa tega ne plačajo, ker ni morejo pridobiti tega denarja. To je zelo resno vprašanje. In druga zadeva, ne vem, kako, kaj razmišljajo kolegi, vendar verjamem, da nimamo nobene koherence med na eni strani raziskoval, raziskovanjem, na, eh, kar se tiče eh, socialnega um, fonda in, in nami. Tu ni nobenega sodelovanja. Ne vidim nobenega dokumenta, kjer bi govorilo o neke vrste sodelovanja o, v zvezi z denarjem, ki se plačuje iz kohezijskih skladov um, za potrebe uh, raziskovanja in inovacije. In to je eno od, razlo eno od razlogov, da kaže, kot da bi bile šlo za dve, dve različni točki in da nimajo nič skupnega. In uh, številke, o katerih sem govoren, so, uh, dokazujejo to. Mislim, da so to zelo resne zadeve, ki bi jih lahko vključili tudi v, našem, vključili v naše poročilo. Hvala lepa. Še kdo želi? Eh, gospa Kadenbach. Hvala lepa. To poročilo in eh, mnenja, ki smo slišali, so zelo pomembna, kajti zdi se mi, da smo v določenih eh, temeljnih točkah kot odbor predstavljen za regionalno politiko vendarle mm, odbor, ki mora dati velik podarek na gospodarski razvoj v regijah in v ostala trvna mesta v regijah. Mislim, da je temeljno vprašanje na eni strani raziskave, na drugi strani razvoj in inovacije. Raziskave pomenijo, da z sredstvi proizvajamo znanje, inovacije pa so, da z znanjem ponovno delamo denar. In to je to, kar lahko dobro počnemo v regijah. Potrebujemo raziskovalne centre in ti bodo verjetno v urbanih centrih, tam, kjer so eh, tudi univerze. In zato se mi zdi zelo pomembno, da zagotovimo dostop, kot je gospod Kadek eh, tudi že dejal, torej da zagotovimo dostop malim in srednje velikim podjetjem. Tu je namreč eh, v tem trenutku najmanj denarja. Vemo, da so male in srednje velika podjetja, male in srednje velike raziskovalne laboratorije, tisti, ki ima največ težav za birokracijo in uh, tu se pojavljajo tudi težave pri rezultatsko usmerjenem delu. Pri malih in srednje velikih obratih je to seveda največji problem in pri formulaciji bomo morali to vsekakor upoštevati in verjetno nekoliko uh, več rizikov tudi tukaj dovoliti pa tako je pomembno, da vodimo pogovore, vse v Avstriji, tako z vsemi eh, upletenimi, kajti ti se dan danes bojijo sploh prijaviti, kajti pravijo, da s to veliko birokracijo sploh eh, ne morejo in ne želijo imeti opravka. Če dam primer, če že imam kopirni stroj, potem eh, to sploh ne morem eh, vključiti v program, če pa kupim novega, pa ja. E, to je par takih nesmislov, ki jih imamo v teh e, programih. E, imam nekaj predlogov s pravim sicer, pa vse je kar hvala lepa za opravljeno delo za enkrat. Ja, hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Vsaj, ko se lahko navežem na to, kar je dejala kolegica Karnbah, torej, kar zadeva raziskovalne programe se ljudje vedno znova pritožujejo, eh, še posebej, če gre za mala in srednje velika podjetja. In zato bi rad eh, še enkrat tukaj izpostavil vprašanje, ali morda ne bi še bolj jasno zapisalo, kot je zapisali, kot je zapisano v poročilu ITRE, eh, da potrebujemo enotna, enotne postopke prijav za vse vsa evropska sredstva, kaj ti birokratski, birokratsko breme, upravno breme je preveliko. Tako da mislim, da bi morali nekoliko bolj jasno zapisati, da bi morali imeti enak postopek prijave oziroma vsaj enak okvir, kar zadeva ta, eh, te prijave za sredstva. Ne glede na to, ali gre za eh, okvirni program ali program CIP ali v okviru regionalnih in strukturnih skladov. Toliko samo v razmislek. Yo, Madame Karima Deli, please. Pa Karima Deli. Hvala. Se zahvaljujem za poročilo in za predloge. Rada bi nekaj eh, povedala v zvezi s tem. Najprej eh, mislim, da bi, poročilo, da bi se moralo poročilo usmeriti na eno od toč, ki se nam zdijo prednostne za prihodno pro, eh, obdobje programe, to se pravi za, eh, za razvoj eh, raziskav, raziskav za trajnostni razvoj, kaj se tiče energetike, izboljšanje uh, učinkovitosti, energetske učinkovitosti recimo uh, stavb in tako naprej, da bi lahko eh, pripravili potem tudi nove teme uh, in to moramo, predvi, moramo že vnaprej pripraviti. Uh, To se pravi, inova, naredimo nekaj eh, inovacij, ki naj bi bilo, inovacije bi bile bolj trajnostne, boljše, eh, ki naj bi bile tudi bolj konkretne. Danes moramo, to je moje mnenje, upoštevati te nove podatke, učinkovi, učinke na okolje in na družbo. Eh, ne moremo razumeti sveta, ki ga razumemo, če socialne vede niso upoštevane tako, kot bi morale biti upoštevane. Torej, družbene vede, ki niso upoštevane toliko, kot so upoštevane, kot bi morale biti upoštevane. To se pravi svet kakšen je recimo spremembe demografske, eh, eh, spremembe in tako naprej. Danes govorimo o inovacijah in vedno imamo v mislih takoj pod, na imamo podjetja, da razumemo eh, današnji svet eh, in morajo, eh, imajo zelo pomembno vlogo tudi zgodovinari, strokovnjaki iz področnih družbenih ved in tako naprej. Tega ne smemo pozabiti. Druga zadeva je povezava ino med inovacijami in socialno integracijo. Zdi se mi izredno pomembno in nujno, da bi, bilo, da bi povezani le kohezijo in razvoj in, in integrirani pristop socialni, eh, k družbi. To recimo je eh, program, ki naj bi podprl razvoj inovacij in v evropskih mestih. Ta program. Eh, naj prispeva tudi konkretnim zadevam, recimo eh, zviševanju ravni izobrazbe eh, v teh, podob, v teh četrtih in eh, zmanjšanju razlik, socialnih razlik v naših eh, mestih, zboljšanje mobilnosti v mestih, pristop dostop do določenih, eh, ob, določene opreme. Mislim, da je tu ogromno stvari, ki je potrebno narediti eh, in upam, da eh, bomo upoštevali tudi to, kar sem jaz predlagala. Mislim, da je področje raziskovanja danes zelo pomemben in seveda, če imamo čas, ne vem, če imate vi čas, gospod poročevalec, Eh, mislim, da, da poznate eh, vse to tako dobro, kot je in mislim, da se daj trenutek, pravi trenutek. Hvala. Hvala lepa. Eh, ne vem, če želite kaj povedati. Zelo na kratko nekaj bi dodal dve točki. Razmislim, da ideja, da imamo raz, eh, da imamo eh, raziskave temeljijo na grupacijah, na grozdih, da je to bistveno. Eh, drugo, pre, narediti, poenostaviti prijave je tudi bistveno. Za mnoge ljudi prijaviti se za sredstva za projekte je zelo težko in da dobiš nekoga, ki zna to delati, in je, to je preveč težko, preveč zapleteno in zato se ljudje temu upirajo. In če bomo postopek izboljšali, je zelo pomembno. In tisti, ki imajo možnost eh, to storiti in eh, da ponestavijo, da ne bo tako komplicirano. In tretjič, mislim, da moramo. Eh, temelj, da moramo upoštevati uh, financiranje na podlagi rezultatov. In raziskava in inovacije morajo biti povezane med seboj, kajti brez eh, in, in raziskovanja inovacij to ne bo dobro za nikogar. E, torej moramo imeti financiranje u, u, urejeno tako, da bolj daš, več, več rezultatov dosežeš, bolj, več e, sredstev tudi dobiš. E, mislim, da moramo pogledati na praktične ne, ukrepe, kajti moramo, inov, in, eh, moramo stvarjati nove uh, uh, delovna mesta, trajnostna mesta in mislim, da je tu uh, vse, uh, zdaj s tem vse povedano. Hvala lepa. Še kdo uh, bi rad kaj povedal, gospod Kadek, bi vi mogoče kaj odgovorili na ta vprašanja? Uh, Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej bi sem zelo zadovoljen, da vidim, da se kolegi zelo zanimajo za to in v tem seveda to nisem dvomil in da, bi, eh, da bodo tudi predlagali nekaj predlogov, nekaj amadmajev. Nekateri med njimi eh, o teh lahko še razpravljamo. Vidim, da problematika rezultatov je. Eh, dejstvo, v katerih, o tem se seveda še vsi ne strinjamo, o tem moramo razpravljati še, vendar eh, različni kolegi so povedali različne stvari. Eh, delno lahko tudi to zadržimo v našem poročilu, gre za nek eh, kompromis, pravični kompromis, kot to znamo tudi narediti. Hvala lepa že vnaprej, da, mi, da mi bodo prenesli vse opombe v zvezi s tem hvala. Sedaj se moramo pa odločiti še za eh, časovnico za te amandmaje, za predloge. Torej ne bi bilo 25. juli uh, opovdan uh, 22. juli, uh, kajti 6. septembra bi vi radi to spre, da bi to odobrili na, pod, na odboru. Ne pozabite na amandmaje. Sedaj gremo nazaj na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 o statusu, sedanjem sta, stanju uh, eh, preračuna za 2011. Eh, torej, eh, mnenje sveta o predloga komisije, to še ni prišlo do tega in dejstvo, da do tega še ni prišlo, je, razlog je, da je stopila v veljavo pogodba, Lizbonska pogodba dejstvo je, da, eh, da, da za zadevo, ki je tako pomembna, eh, potrebujemo dati nacionalnim eh, parlamentom osem tednov, da imajo možnosti napisati komentarje oziroma reagirati. In ti še niso začeli. De, niso stopili v veljavo ti, ti, ti tedni, ko je pri, smo dobili dokument v angleščini. Potrebno so eh, vse, sprednji so vsi prevodi, prevodi morajo biti vsi uradni, narejeni vse jezike. Zato ne moremo pričakovati nobene formalne uradnega mnenja eh, avgusta, eh, sveta že avgusta to ni imelo zelo bistvenega uh, vpliva na naše delo. Zvezi, torej bo pri, samo uh, pisna odločitev, ki jo bodo podpisali finančni ministri in kašna uh, In kaj to pomeni za nas, to je druga točka, o kateri moramo razpraviti. Nič dobrega za nas, se bojim. Nič dobrega zato, ker eh, države članice so začele eh, eh z reševanjem svojih lasnih notranjih vprašanj. In to je tudi ena od teh težav. Torej, prva eh, zadeva je, da nasplošno primankuje denarja nacionalne vlade eh, si želijo izboljšati proračun, mm, kolikor morajo. In druga točka je bolj, bolj, eh, se bolj tiče nas in to, da so države članice, da niso da nimajo eh, od ustreznih financ, eh, torej prispevkov eh, EU, v Evropski uniji, kajti bojo niže drugo leto. Moram reči, da v našem odboru moramo napisati ali formulirati zelo trdno mnenje, kajti države članice se ne strinjajo popolnoma, kako interpretirati takšno situacijo. V nekaterih državah je situacija zelo huda, kot moja, recimo Mačarska. In bo rekli, če bom dal uh, uh, denar za te uh, prispevke, če če ker potrebujem evropski denar za investiranje in za namene, naše namene. To je situacija oziroma to je mnenje Mačarske in drugih eh, držav. Torej predlagam, da karkoli bo že Evropski parlament povedal na koncu, mi kot eh, odbor regi moramo imeti stališče. za uh, odreče glede uh, prvotnih uh, sneskov, uh, um, ki so bile uh, predlagane. Sedaj imamo novo terminologijo, vendar v svojem bistvu gre za isto zadevo. Če bomo izgubili ta boj, imamo. Im Eh, pred oziroma obljubo, osnutko, obljub, osnutek obljube sveta, da če denar ne bo uh, na razpolago z, znotraj uh, kohezijskih skladov, potem bo svet Mm, popravil oziroma spremenil eh, proračun in ga namenil drugim namenom. Rad bi vas upozoril tudi, da mnogi, mnoge vlade, eh, pri mnogih vladah takšna rešitev ne bo omogoča. Če države članice samo predlagajo potrebe, potem bo to bodo te potrebe eh, obremenile nasle, eh, proračun naslednjega leta, naslednje leto, proračun naslednjega leta in bodo sredstva prenesena iz letošnjega proračuna. Predlogi eh, komisije so spremljivi za nas vendar pogledal sem tudi, kakšne so predlogi sveta. Svet razmišlja veliko o, o, o tem, a, tudi je nekaj a, zmanjšan, a, ti zmanjšani gled, v zvezi, z, a, če primerjamo a, letošnje leto, so te sneski eh, malo višji. Če bo prišlo po 2010, potem to ne bo, um, parlament se ne bo, uh, ne bo interesu, da to sprejme, kajti Evropska unija bo delovala z eno dvanajstino um, proračuna z leta 2010 vsak, za vsak mesec in seveda parlament se s tem ne bo eh, strinjal. Uh, Če so zneski malo višji od leta 2010, potem bo parlament eh, pripravljen to sprejeti. Če pogledamo različne prevode, različna mnenja eh, imate sedaj možnost, da predlagate amandma, predlog spremembe In razmišljal sem samo o predlogu spremembe, ki. Če, če, se to, če se predsedstvo predse, eh, sprejme, oziroma če predsednik sprejme, potem bi to napisal v zadnji minuti, kaj ti eh, temelji na mnenju koordinatorjev o različnih eh, pilotskih projektov in je predviden kot celoten eh, oziroma kot mnenje celotnega odbora. Torej, predlagam eh, seznam teh pilotskih pro, eh, projektov na temelju mnen koordinatorjev. To ne bo dodatno obremenilo zadevo, kajti ne bodo pravno obvezujoči koordinator, ti koordinatorji, vendar vse potrebe eh, skupaj je petkrat več, kot imamo na razpolago. Imamo mnenje o tem tudi strani komisije v delovnem eh, dokumentu. ki eh, našteva različne predloge, naše predloge oziroma eh, dejavnosti, ki smo jih predlagali. In torej naša naloga za poletje je to, jaz upam, da ne bo preveč veliko novih predlogov do septembra, če bi se kdo tega lotil v okviru um, roka, prosim, eh, to čim prej oddajte eh, in meni osebno oddajte tak dokument, kaj ti rad bi um, omogočil delo koordinatorju v tem smislu. Gospa predsednica, to je konec mojega uh, izlaganja in mnenja in če se koordinatorji eh, eh, menijo, da je to njihovo skupno stališče, potem bo tako. Hvala lepa. Hvala lepa. Se upravi, čujem, da danes eh, preveč govorim. Kot rad bi še bolj radikalno nekaj povedal v zvezi s proračunom kot gospod Surjan kakšen je, je predlog eh, sveta. Predlog sveta je, da, od, da manjša oziroma da umakne plačila za uh, sklade. Svet predlaga, da ena cela. Uh, okoli en miljard, milijardo evrov, da zmanjša to strukturo. Vsak sklad recimo regionalni eh, sklad, bo socialni sklad, bo eh, 100 tisoč, 100 milijonov, potem re, regionalno in socialni eh, sklad tudi. Eh, eh določeno število in tako naprej, gospod Eh, kolega ima prav, da potem, ko bo, milijarda, ko bo manj milijarde, bo denarja bi še vedno več, kot je bilo leta 2010. Vendar, eh, če pogledamo 2010 in 2009, je bila eh, stopna absorpcije zelo nizka, glede na prejšnjo finančne perspektive. In Sedaj dežele, države hočejo pridobiti čim več, da bi ujele vlak, tisto, kar so izgubile v kriznem času in svet uh, išče določene rezerve in to je bistvena točka. Ali se mi s tem strinjamo ali ne, to je bistveno, bistvena točka. Glav, naš glavni problem je, da drž, države, ki hočejo izboljšati svojo stopno absorpcije. Uh, denarja in spravi, da mislijo, da se daje čas, eh, eh, da akumuliramo plačila, da se akumulira plačila. Eh, naloge to je kasneje in če pogledamo celotno, celotno znesek je to 100 milijard in svet poskuša Eh, rezati eh, denar v tem smislu in seveda moramo povedati, ali se mi s tem strinjamo, če ni druge izbire ali ne. Ne dajo nobenih podatkov, informacij o tem, kaj počnejo. Dobivamo samo tisto eh, informacijo, da predlagajo ena Mm, en, okoli eno milijardo dolarjev za, sklad, za te dejavnosti. To je dejstvo, o katerem moramo razpravljati tu. Ali se s tem strinjamo ali se ne strinjamo? Hvala lepa. Hvala, samo razlaga v zvezi s tem, kaj je rekel gospod Gudmanis. Moramo razumeti, da Evropska komisija predlaga oziroma njen predlog temelji na Mm, predvidevanjih, ki so jih poslali, eh, eh, poslali države članice in potem predlaga, kakšen naj bi bil proračun. In da je proračun v bistvu eh, ponavadi manjši, kot, je, kot so predvidevanja. In sedaj to gre za dodatna rezanja proračuna. Torej, to gre za veliko manj denarja. Ideja ki jo predlaga Laslo Surjan, da se vrnemo nazaj na predlog komisije, da je zelo pomembna in upravičena. Mikel, toj, prosim. Ja, kolegi Kotmanis, ja di... kolega Kotmanis mm, je obmenil odločilno politično vprašanje, namreč kako se pozicioniramo v tej splošni finančni in gospodarski krizi, ko imajo tudi države članice velike težave s prihodki, s proračunskimi prihodki. To se meni zdi ključno vprašanje. Torej, ali ne bi morali tudi mi tukaj v parlamentu reči, da če države članice menijo, da je potrebno vrčevati v proračunih eh, držav in regij, ker vladajo velike proračunske vrzeli, da je potem potrebno tudi strani Evropske unije zagotoviti določeno konsolidacijo. To se mi zdi pomemben argument, ki ga moramo upoštevati. To, kar pa je kolega Grpani strano kar omenil, pa je povezano tudi z absorpcijsko sposobnostjo, se pravi, ali sredstva, ki so namenjena regionalni politiki, dejansko tudi porabljena. Očitno ne in očitno imamo tukaj velike razlike med eh, posameznimi področji. Eh, absorpcijska stopnja se zelo dobro razlikuje od države do države in od cilja do cilja in meni se zdi zelo problematično, da mi kot eh, parlament ne bi opuščali sredstva v uh, proračunu, zato ker ta niso bila porabljena. Uh, Nerazjasnjena pa, pa puščamo razloge, zakaj je prišlo do tega, da so ta sredstva neporabljena. Tako da se mi zdi politično pomembno, da ustrajamo na tem. Uh, da se ta sredstva zagotovijo, da se vsaj sledi predlogu komisije, dokler ne vemo natančno, zakaj denar ni bil izplačen. To se mi zdi pravi način. Torej, treba je povedati, da pričakujemo informacijo in eh, pri koordinatorjih smo tudi že govorili o tem, da je to absorpcijsko stopnjo potrebno podrobno obravnavati, da potrebujemo poročilo na to temo, da imamo pravico eh, do tega, da zvemo, zakaj ta, se ta sredstva ne porabljajo, zakaj se ne izplačujo in uh, zakaj ne bi jih zdaj kar tako črtali. Tako da to mislim, da mora biti prava smer, da se osredotočimo torej na to, da bomo komisijo prisilili, da skupaj z državami članicami predloži neke razumne razloge, zakaj ta sredstva niso bila izplačana. Hvala, gospod Poštinaru. Hvala lepa. Najprej čestitke gospodu Sureno za to poročilo. Razdelek 3, pilotni projekti. Tu v kontekstu prihodnje strategije za Podonavje skupina SD podpira pilotni projekt za to regijo z namenom izboljšanja konkurenčnosti tega območja in z namenom krepitve regionalne identitete. E, mi bi bili za predlog komisije, da se združi naš projekt, ki spodbuja sodelovanje v Podonoju s projektom gospoda Surjana. In eh, ta dva projekta se nam zdita zelo, zelo uh, kompatibilna, dopolnilna. Na ta način mislim, da bomo lahko se uspešno izognili uh, konkurenčnim predlogom iz našega odbora. Kot tretje pa nasprotujemo namenu sveta, da bi ohranili uh, zavez za plačila, ampak da bi zmanjšali eh, količino izplačil. Zelo se strinjamo s komisijo, da ne sme priti do zmanjšanja izplačil in da je potrebno ohraniti obstoječe številke, torej za misel poročevalca in za misel eh, vojske, gospod predsednica, je verjetno edina, ki jo lahko podpremo, kajti leta 2011, ne pozabimo, nekatere države že kažejo, Eh, znake oživitve gospodarstva in eh, predvsem za velike projekte eh, bo leto 2011 ključno leto, takrat bo prišlo do največjih porabe sredstev in zmanjševanje sredstev bo neposredno vplivalo tudi na možnost polne implementacije vseh teh projektov do leta 2013. Hvala lepa. Gospod Obermajer. Hvala, gospa predsedujoča. Ja, kot že eh, rečeno, nekih velikih novih sredstev ne bo, tako da moramo pač eh, dobro gospodariti sredstve, ki jih imamo. Zdi se mi, da če govorimo o krčitvi sredstev, ne da bi tudi pojasnili, zakaj je absorpcijska sposobnost tako. Eh, nizka, če torej ne dobimo jasnih pojasnil s tem v zvezi, potem je to vsekakor nesprejemljivo, to se strinjam. Eh, menim pa tudi, da še posebej zdaj v krizi, v kateri se še vedno nahajamo, v kateri se nahajajo regije, je pomembno, da ne delamo korakov nazaj. Strategija za podonovje eh, predvideva veliko pilotnih projektov, ki naj bi se sofinancirali in tu je jasno, da ne bo nobenih novih posebnih sredstev in zato mislim, da moramo premisliti, ali bi morda bilo smiselno, da nadaljujemo s postavkami v sedanji obliki ali pa da morda uporabimo nek drug inštrument, ampak mislim, da v veliki meri se preko regionalne politike financiramo te projekte in če je potrebno pač vzeti na znanje, da država kot je Turčija ima težave z ustrezno, ustrezno porabo evropskih sredstev, tudi računsko sodišče je to ugotovilo, potem moram, se moramo vprašati, ali morda ta inštrument pred pristopne pomoči morda ne bi morali nekoliko okrniti, kajti ne morem si predstaviti, da za prihodnje strategije, kot je strategija za podonove, eh, krčimo strategije, oziroma eh, krčimo sredstva, oziroma da sredstev ni, sicer pa dajemo ogromne količine denarja za pristopno eh, pomoč, čeprav bi tudi tukaj morali vrčevati. Eh, Hvala, Joachim Celer. Hvala, gospa predsedujoča. Tako pisno kot ustno poročilo kolega Surena pri meni krepi eh, neugodno občutek in morda še nekoliko več. Kajti mislim, da tukaj tavamo v temi. Dokler se svet ne bo izjasnil, lahko govorimo o vsem mogočem, nimamo pa nobene gotovosti, kar zadeva nadaljne postopke. To, o čemer je bilo tudi govora, namreč, da nimamo pravih poročil o tem, kakšna je absorpcijska sposobnost za uporabo sredstev. Tu so kolegi iz nacionalnih parlamentov včeraj povedali razloge za to. Povedali so, da so težave s financiranjem zaradi proračunskih razmer v državah. Nekateri pa so omenili tudi čisto iskreno, eh, da imajo težave pri znanju, kar zadeva uporabo teh sredstev in da tudi zaradi tega veliko denarja ostane neporabljenega. In to mislim, da je točka, ki je tudi ne bi smeli izgubiti iz eh, pred oči. Namreč kako mm, državam, regijam, mestom pomagati pri koriščenju teh sredstev. In tu mislim, da bi lahko o tem razmislili skupaj s komisijo. No, ampak naša razprava zdaj poteka v mm, dve smeri. Po eni strani želimo dosedanje uspehe kohezijske politike nacementirati za naprej in to vključiti v strategijo, po drugi strani pa ne vemo, ali sploh imamo ustrezno podlago za to, se pravi sredstva. Ali bomo imeli tudi v prihodnje dovolj sredstev za to, kaj te države članice, ki so konec koncev tiste, ki polnijo proračun Evropske unije, eh, tu še nimajo nobenih jasnih stališč. Še ena zadeva, ker nimamo jasnega stališča, je naslednje države članice so sklenile sporazum o stabilnosti javnih financ in komisija naj bi dala 60 milijard v okviru 700 tih milijard. Odkot naj bi prišlo teh 60 milijard, še ni noben povedal. In eh, mislim, da moramo tudi tukaj zahtevati od komisije, da nam poroča, odkot namerava dobiti ta sredstva. Kajti slišijo se že govorice, da naj bi neporabljena sredstva, naprimer iz strukturne politike, uporabili za kritje tvegan v primeru, da bo potrebno ta sporazum tudi uveljaviti. Zdaj, ali je temu tako ali ne, ne vem, bo pa treba izvedeti. Kot rečeno, imamo lahko teoretično razpravo o prihodnosti kohezijske politike tukaj in uh, ob tem bi verjetno lahko dosegli tudi pomembne teoretične uspehe. Ampak dokler ne vemo, kako ne bi vse materialno in finančno podprli po eni strani in če ne vemo tudi, kako naj bi vse skupaj potekalo in eh, dokler ne vemo, ali bodo tisti, ki so za to odgovorni, zadeve tudi dejansko izpeljali, potem eh, je vse to seveda tavanje v temi. Zdaj se bližajo dopusti. Septembra pa mislim, da se moramo osredotočiti na te eh, zadeve in eh, to razpravo voditi skupaj s komisijo, kajti brez eh, odgovorov na vprašanja, ki se tukaj pojavljajo, mislim, da ne bomo sploh uspeli doseči nobenega pomembnega napredka. Hvala. Hvala lepa. Ni več prijavljenih k besedi, tako da bi dala besedo kar Laslo Soljeno za odgovor. Hvala lepa. Spoštovane kolegice in kolegi, hvala za vaše pripombe, hvala za vaše nasvete. Mislim, da je bilo res zelo zanimivo slišati to razpravo zdaj. Naj vam podam nekaj odgovorov. Najprej kolego Kordmaniso. Ne vem, morda so se narobe razumele, ampak če sem prav razumel, ste dejali, da boste povedali nekaj, v čemer se ne strinjate z mano, potem pa ste povedali točno to, kar sem jaz povedal, tako da tukaj ne vidim nobenega nestrinjanja. In to se mi zdi najpomembnejše vprašanje, ki ste ga vi izpostavili. Namreč, ali je ta naš odbor, odbor za regionalni razvoj, odločen, da bo skušal obraniti številke, ki jih je predložila Evropska komisija v zadnjih pogajanjih s svetom ali ne. In čeprav razumem tudi ostale kolege, ki so zdaj govorili, smo vsi bolj ali manj enotni, da bi dejansko morali obraniti to stališče. To je tudi moje stališče kot eh, poroč, eh, stališče poročevalca. V razpravi je seveda vse mogoče in lahko se zgodi, da bomo na koncu kaj izgubili in eh, vsi ste omenili tudi razloge, zakaj bomo določeno količino sredstev izgubili. Ampak zdaj predvsem potrebujemo ustrezno taktiko in iz tega taktičnega razloga upam, da bo septembra velika večina v našem odboru glasovala za takšen pristop, kot eh, ste tudi sami dejali, gospa predsednica, namreč, da je pametno podpreti načrt Evropske komisije. Zakaj? Zato, ker je jasno, da se stopnja implementacije veča in izboljšuje. Jasno je tudi, da v zadnjih letih je prišlo do sprožitve številnih programov. E, tako da sredstva so zagotovljena, izplačila pa šele pridejo. In leta, leti 2011-2012 sta leti, ko bo vedno več izplačil. Tako da je manjšanje, krčenje sredstev zdaj nič druga kot taktična poteza sveta. No in še na zadnje, mislim, da moramo biti tukaj enotni, kar zadeva kohezijsko politiko in eh, politiko regionalnega razvoja, eh, da to ni del problema, ampak del rešitve. To je zelo koristno orodje, skozi katero in s pomočjo katerega lahko izboljšamo ekonomske razmere v državah članicah. In zato ne smemo krčiti, ampak kvečemo. Eh, krepiti količino sredstev, ki so na voljo. Seveda zaradi težav in omejitev do dejanskega povečanja količine sredstev verjetno ne bo prišlo. Kar zadeva pilotne projekte, komisija sama je predlagala to, kar ste dejali tudi vi. Vsaj tri predloge, predlog gospoda Dojča, moj predlog in ostale je smiselno združiti. O tem lahko mislim, da še vse mm, pogovorimo, da poiščemo ustrezno rešitev. In upam, da bomo lahko resnično sprožili kar nekaj kakovostnih pilotnih projektov. Upam, da je vsem tudi jasno, da v tej fazi mikro regionalna politika ne pomeni več denarja. Gre za okrepljeno sodelovanje med regijami, pilotni projekti pa pomenijo vendarle dodatna sredstva in eh, pilotnih projektov, čeprav gre za malo denarja, ne financiramo iz obstoječih regionalnih skladov, kohezijskih skladov in tako naprej. Prav tako bi vas rad obvestil, da kar zadeva pak stabilnost ali ne vem kako naj temu rečemo, ta, to novo orodje 60 eh, milijard, to, niso, to ni denar. To ne bodo evropska sredstva, če smem tako reči. To ni nek denar, ki ga bo treba zdaj zbrati iz eh, takšnih in drugačnih virov in to dati v nek eh, poseben žak. Ne. To je program, ki naj bi ga nikoli ne uporabili, ampak ni, do, ni dovolj samo reči, da ga, ne, da, da ga ne bo nikoli potrebno uporabiti, ampak moramo biti pripravljeni, če se izkaže za potrebno, da ga dejansko tudi uporabimo in sprožimo. In če bomo države članice podprli s tem novim mehanizmom, potem bo komisija na trgu, na finančnem trgu, pridobila posojila z nizko obrestno mero, saj je zaupanje v Evropsko komisijo, zdaj v Evropsko unijo kot celoto, eh, mnogo večje, kot bi bilo zaupanje v državo članico, ki bi potrebovala to pomoč. In na ta način bo Evropska komisija lahko dobila ugodnejše posojilo, kot pa zadevna država članica, ki bi bila v finančnih težavah. In ta denar bo potem šel naprej na eh, državo članico, ne pa naš denar iz proračuna sistem je zelo, zelo kompliciran, ne vem, če razumem vse podrobnosti natančno, ampak to je vsekakor jasno. Niti en evro iz kohezijskih skladov ali skladov za regionalni razvoj ne bo šel v te namene. Veseli me tudi, da ste nekateri izpostavili vprašanje, kajti veliko nesporazumov je, vsi smo bili šokirani, ko smo slišali, kajti 60 milijard je približno polovica letnega proračuna EU, ampak to je popolnoma druga zgodba. Torej, spoštovani kolegi, še enkrat hvala lepa za vaše pripombe in vsekakor upam, da ko združimo vse vaše pripombe, vsa vse vaše amandmaje, da bo na tej podlagi odbor lahko pripravil kakovostno mnenje za odbor za proračun in da bomo lahko dosegli ali pa se vsaj kar se da približili svojim ciljem. Hvala lepa. Hvala lepa, lasno še gospa Kadenbach je hotela nekaj povedati, izvolite. Hvala lepa, da lahko tudi po poročevalcu še nekaj dodam. Načeloma bi samo podprla veliko tega, kar je poročevalec eh, ravno kar dejal. Hotela pa sem povedati to, da si želim, da bi skupaj kot odbor za regionalni razvoj še pred poletnimi počitnicami dali jasen signal državam članicam, kar zadeva financiranje v prihodnje. Kar zadeva vse ostalo, bomo o tem še govorili, bomo imeli amandmaje, ampak kar pa zadeva to točko, pa ugotavljam, da tukaj vlada široko soglasje in eh, ta dva meseca, ki sta pred nami, mislim, da moramo izkoristiti tudi doma, da jasno pokažemo, da če regije ne bodo imele zadosti sredstev, da to ne bo pomenilo krčenja sredstev z naše strani. Eh, regije so eh, gonilna sila gospodarstva, so tista področja, kjer se ustvarjajo delovna delovna mesta in zato ne moramo zdaj narediti mi koraka nazaj in reči, ja, tudi z manj sredstev lahko vse to dosežemo. Tako da mislim, da smo danes to jasno povedali, kaj ti vsega, kar vemo, da je, kar zadeva sposobnost financiranja strani držav članic nekako v megli trenutno, ampak vendar je pomemben ta jasen signal strani EU, da mi vemo, kam, v kakšno smer je treba iti, če želimo, da bomo zagotovili nadaljno nadaljni razvoj in nadaljna delovna mesta v regijah v Evropi in če ne bi to ostala resna tema. Dobro, hvala lepa. Zdaj se moramo torej samo odločiti o roku za predložitev amandmajev. Ta rok je dokaj kratek, kajti Laslo je povedal, da imamo kot običajno zelo, zelo natrpan dnevni red, zelo malo časa je v tem proračunskem postopku, časa ni veliko, tudi roki so torej zelo kratki, 26. julij je rok za uložitev amandmajev. Naj vas samo spomnim, da bomo pri glasovanju 6. septembra, kolikor razumem, Laslo, popravim, če se motim, takrat bomo glasovali o vaših amandmajih k njegovemu poročilu, ampak bomo prav tako odločali o pilotnih projektih in zato je še kako pomembno, da koordinatorji zdaj sprejmejo ta izziv pilotnih projektov in da se pogovorite z lastnom suredom, kajti takrat moram biti pripravljeni sprejemati že odločitve o pilotnih projektih. In še ena zadeva v zvezi s pilotnimi projekti. Razumeti moramo tudi, da gre pri tem za eh, dodatno breme, ki se nalaga Evropski komisiji. Odločitev je bila sprejeta, da se bodo ti pilotni projekti izpeljali in mi bomo predvideno financirani samo za te projekte kot takšne, ne pa tudi za eh, kapacitete, ki jih pa komisija nima, da bi eh, vodila te projekte za nas tudi kasneje, potem v fazi implementacije. In zato vas moramo pozoriti na to, da ko se odločamo o novih projektih, moramo upoštevati in razmisliti tudi o tem, ali bi morda ne veljalo podpreti tudi ustreznih kapacitet znotraj komisije, zato da bo lahko za nas te projekte peljala, kar zadeva strategijo za Baljsko morje, za katero je parlament predvidel dodatnih 20 milijonov evrov. Hmm za generalno direkcijo regijo, ravno za koordinacijo in upravljanje te strategije. Potem so ta sredstva eh, porabili za eh, zunanje delovanje in eh, ta sredstva so šla torej za podporo našim sosedom, kolikor vsaj sama vem. Tako da mislim, da moramo paziti tudi na samo strukturo financiranja, ki je predvidena za te projekte. To je bila torej zadnja točka na dnevnem redu, zadnja osebinska točka vsaj. Kot rečeno, rok za vložitev amadmajev je 26. juli opovdne, tako da prosim. To upoštevajte. Naše naslednje zasedanje bo v ponedeljek 6. septembra ob 7. večer, to drži v ponedeljek od 7. do 20. 30. 6. septembra v Strasburu. Torej. Ja, gospa Deli. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Zanima me, ali bomo septembra morda vendarle končno imeli naknadno oceno programa Urban, kajti, če prav razumem, smo se glede tega dogovorili, se strinjamo in zanima me, ali bomo lahko končno imeli tudi pogovor na to temo. Hvala. Ja, ne morem vam dati konkretno odgovor na to, ampak lahko vam zagotovim, da bomo po poletnih počitnicah eh, več časa namenili tudi temu. Eh, bomo pa s komisijo se pogovorili, kdaj bo pripravljena z nami eh, deliti tudi to evalvacijo. Enako velja tudi za proračun, kajti nekdo je tudi to omenjal. Joachim Celer namreč, da ne, ne vemo dovolj glede tega, tako da tudi s tem ozadju se bo treba pogovoriti s komisijo, da bomo bolj vedeli, kje stojimo pri implementaciji posameznih politik in pa tudi finančnih vedikov. Tako, hvala. S tem smo pri koncu današnjega zasedanja, če ni več ničesar pod eh, točko razno. Naj povem, da je zdaj ključna zadeva to, da se osredotočimo na madmaje, potem pa vam želim tudi prijetne počitnice in se vidimo septembra. Predsednica se tudi prijazno zahvaljuje tolmačem in eh, nam tudi želi prijetne počitnice. Hvala lepa.